mes chers collègues, bonjour. Nous allons... Dragi kolegi, lepo zdravo, začeli bomo z našim delom. Bonjour, monsieur Lungril. <laughs> lepo zdravo, gospodin Gril. Alors, vous ne risquez pas d'avoir chaud. Verjetno vam ne bo vroče tu v dvorani, kaj ti čutimo klimo. Gremo naprej. Dnevni red je lahko sprejet, če ni ugovorov. Zapisnik iz 30. maja je lahko sprejet, če ni ugovorov. Nimam posebnih sporočil za vas danes. Torej, začeli bomo s prvo izmenjavo mnen o sistemu emisijskih kvot. Poročevalka je gospa Jacqueline Foster. Torej, sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, gospa Foster. To so za vas zelo občutljiva vprašanja, ki jih obravnavate v poročilu, tako za okolje kot za letalstvo. Seveda gre tu tudi za naše trgovinske odnose z našimi partnerji. Srečali so se tudi poročevalci v senci, ki so obravnavali kar nekaj kompromisov. Sedaj pa vam prepuščam besedo gospa Foster. Seveda bom potem dala besedo poročevalcem v senci in vsem poslancem, ki bodo želeli sodelovati pri razpravi in izraziti svoja mnenja. Časa imamo precej malo. Danes je veliko točk na dnevnem redu. Narečem, da se znam govorcev ne more prenes, preseči poročevalce v senci, potem imate le dve minuti vsak. Na to bom dala besedo Evropske komisiji, ki se bo oglasila in bo odgovorila na vsa vprašanja, ki jih bomo slišali. Potem pa bo gospa Foster zaključila. Gospa Foster, ste pripravljeni? Prosim. Ja, Hvala, predsedujoča. Začela bi seveda z način, kar zadeva kolege, ki niso neposredni vpleteni to poročilo, da bodo vedeli, tu gre za to, da bi ustavili napredek. Stop the clock ne samo zato, ker želimo oblikovati globalni sistem, ampak je to treba upoštevati tudi evropski sistem, ki je bil oblikovan pred nekaj leti in ni začel dobro delovati. No, kakorkoli že, komisija je opravila kar nekaj dobrega dela, zato lahko podprem komisarko Bulčevo, v Montrealu lani sva se srečali in naš primarni cilj tu je, da vstavimo uro kajti želimo doseči oblikovanje globalne scheme, ki bo začela veljati leta 2021. Zato se moramo ustaviti, kjer smo, pri sedanji zakonodaji, zato da bi to omogočilo pogajanje. Med pogajalci bo tudi Evropska unija. Vse skupaj bo tu 163 držav, zato da bi oblikovali takšno schemo, ki bo svetovnega merila. To bi bila idealna situacija. Ni smiselno, da imamo scheme v različnih delih sveta. Potrebujemo nekaj, kar bi bilo globalno. Kakšne so dobre novice? To je prostovoljna schema, ampak ko bodo države podpisale ta sporozum, ne bodo več prostovoljke. In 70 držav se je že prijavilo med temi državami, Lahko rečemo, da so te odgovorne za 85 emisij, to so izjemno dobre novice, ki jih vidimo doslej. Torej, naslednji koraki, kot sem rekla, vsi zelo podpiramo globalno schemo. Zahvalila bi se poročevalcem v senci. Poleg koordinatorjev, ki so se trudili za močna stališča v teh razpravah glede zakonodaje Stop the Clock, ustavimo uro, in odborom za okolje, naj rečem, da žal nismo bili zelo uspešni tam, smo, kjer smo, imamo plus pri trialogu. Naš sestanek v Strasburu je bil zelo dober, hvala vsem poročevalcem v Senci. Sedaj imamo kar nekaj kompromisov. Sama sem upoštevala vse kompromise LS-a, vse kompromise socialistov, Aldeja, ni bilo preveč kompromisov Aldeja in tu smo imeli le enega ali dve kolegov iz skupine zelenih in tudi nekaj iz skupine guje. Nekateri socialisti so imeli podobne predloge sprememb kot zeleni. Žal, ko bomo glasovali, jutri bomo videli, da ti predlogi sprememb niso kompatibilni z usmeritvijo, ki jo tu potrebujemo. Mogoče bi nakratko opomnila in rekla, da če želimo ustaviti uro prvič in drugič, potem moramo imeti sodelovanje med socialisti, LS-om, ADM in EKR ter nekaterimi drugimi poslanci posamično. No, vsi smo seveda ugotovili, da bomo na tak način imeli najboljše možnosti, da bomo sestavili nekaj, kar bo res globalno. Sedaj bi se dotaknila treh tem, brez kompromisov, mislim, da to vsi gledate, Ampak kaj je pomembno? Pomembno je, da obrazložimo, da imamo dve schemi. Imamo prvotno staro ETS evropsko schemo, kjer imamo dražbo dovoljen. Evropska ETS schema se nanaša prav na to. Potem pa imamo novo globalno schemo, kjer bo šlo za offsetting, torej za schemo pobota. In videli boste, da sem vzela referenco iz predloga komisije glede linearnih dejavnikov, kaj ti linearni dejavniki ne veljajo za schemo offsettinga. Linearni dejavnik je povezan s staro ETS schemo, ne pa z novo schemo. Slišala sem te nasvete in to razumem na tak način. Potem moramo podariti še nekaj. Ne moramo imeti nekega podvajanja. Ne moramo imeti konflikto S tem, kar bomo počeli v prihodnosti, kajti ko bomo upoštevali globalno schemo, bo globalna schema po našem, po mojem mnenju, morala veljati za lete iz tretji držav, kot tudi za lete znotraj Evropske unije, Evropske skupnosti. Če imamo let med Madridom in Parizom, je to pravzaprav mednarodni let, zato mora to veljati. Pa še nekaj, to, da ne moramo pričakovati od držav članic ali iz nekega podjetja, da ima ločene scheme. Ne, ta ista schema mora veljati tudi za te domače lete. To smo vnesli v predlog, v enega izmed kompromisov. Glede drugih ključnih točk, glede prvotne scheme, tam, kjer smo imeli dobiček oziroma prihodke pri schemi, vse to je bilo zelo nejasno. Šlo je za to, da bi dobili tiste prihodke, ki jih lahko iz letanskih emisij, da bi bili vključeni v to, potem naj bi šli na podnebne spremembe, ne vem, na neke projekte takšne vrste in no, nad tem nismo navdušeni. Kajti, če gre za letalsko industrijo in za zračni prostor, potem imamo tiste scheme, ki se omenjajo, projekte. Imamo čisto nebo ena in dve, govorimo o skupnih schemah, ki so vredne milijarde evrov na področju raziskav in razvoja to že teče, imamo enotno nebo, imamo vse te projekte, imeli pa bomo tudi druge projekte, zato da bi oblažili emisije. In govorimo tudi o CO2 schemi sedaj. Tako da želimo tu nameniti prihodke in sredstva iz globalne scheme v državah, potem pa bo šlo to za raziskave in tehnologijo v posamičnih državah članicah tako da bi potem s temi schemami oblažili misije izračnega sektora, letalskega sektorja. To je razmišljanje o zadju teh namenskih sredstev. Potem še nekaj. Mislim, da je bilo to nekoliko tehnično. Mislim, da je bil to sedmi kompromis. Pravzaprav gre za isto. Tam, kjer smo imeli izjeme, v prvi schemi ETS, recimo pri poskusnih letih, diplomatskih spet, sletih, pri tem, da se prenesejo zrakoplovi iz enega območja v drugo, potem za usposabljanje, raba zrakoplova za humanitarne namene. No, vse ta področja so izuzeta iz scheme, torej tam, kjer ni potnikov. To bo, bo poštevano tako, kot je že. Torej, tu imamo nekaj ključnih vprašanj. Želeli smo iti v takšni smeri, ki bi lahko bila uspešna, da bi potem to schemo imeli. Tu ne bi podprli komisarko in celo ekipo, ki je bila v Montrealu, na ICAO in tudi druge države članice, da bi imeli dober sistem. Smo zelo optimistični, ampak primarni namen tega je, da ustavimo uro. Hvala še enkrat poročevalcem v Senci za konstruktivno razpravo. Hvala tistim, ki so to predlagali komisiji. Pozdravljam, mora biti ne komentarje. Hvala lepa. Merci, Hvala, gospa Foster. Odpiram razpravo, takoj dajem besedo gospodu Vim Dekonu. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, veliko zadovoljstvo mi je, ker sem tu na mestu Markusa Febrija. Žal ne more biti z nami tu danes ampak v njegovem imenu bi se zahvalil poročevalki Jackie Foster za konstruktivno sodelovanje v zadnjih mesecih. Mislim, da so bile podrobnosti in poročila jasno predstavljene. Gospa Foster je to predstavila v sedmih minutah, to lahko podprem. Imamo osem kompromisnih predlogov sprememb, ki smo jih zbrali te lahko podpremo v celoti. Vsaj v skupini LS-a strinjam se s kolegico Fosterjevo, da Evropska unija ne more delati sama pri tem predlogu, temu se moramo izogniti. Ampak tu je veliko tehničnih priložnosti, zato da bi poskrbeli za to, da se letalske emisije omejijo. In če si pogledamo, kaj smo dosegli v zadnjih desetih letih, potem vidimo, da smo verjetno dosegli več tu, kot pa v samem sistemu ETS-a. Ampak še naprej moramo to pravčevati v prihodnih letih in na koncu predsedujoča upam, da bo tudi odbor Envi pozorno poslušal odbora za promet. Kajte, tu vidimo veliko modrih in razumnih mnen in dobro bi bilo, če bi cel Evropski parlament poslušal to. Hvala. Gospod Van de Komp, gospod Nilsen. E. Hvala lepa. Lani jesen je v Montrealu je bila tam delegacija parlamenta, sveta in komisije in delali smo skupaj, vse tri institucije, opravili smo zelo dobro delo in zelo smo zadovoljni. Ko je bilo vse urejeno, smo imeli globalni sistem, In preden smo se rešli, smo ugotovili, da moramo sedaj v Evropi poskrbeti za to, da storimo vse pravilno, tako da bomo imeli globalni sistem, ki se lahko izvaja v praksi. To pomeni, da mora biti sistem, ki ga želimo imeti, dober sistem, ki se bo izvajal izvajajo zlahka, ki bo kompatibilen z globalnim že obstoječim sistemom. Torej, ta predlog komisije je dober, gre pravo smer in to je najpomembnejše. Evropska unija pomaga, da bo globalni sistem stabilen in močen. Zato prispeva k to, v kaj smo le opazovalci, ampak tu pa lahko odločamo o tem, kakšen sistem želimo imeti in poskrbeti moramo, da bo globalni sistem stabilen in močen da res delamo z roko v roki z globalnim sistemom. Pomembno je tudi, da pokažemo politično voljo za izvanje pariškega dogovora. Letalske emisije niso zanemrljive. Pokazati moramo nekaj politične volje, da bi rešili ta vprašanja. Hvala pročevalki gospe Fosterjevi. Ne strinjam se s vsem, kar je rekla, ampak lahko podpremo večino kompromisov. Mislim, da je tudi pomembno reči, da imamo tu nekaj predlogov spremem guje in zelenih, ki so dobri za nas in bi jih jaz podprl. Ampak videli bomo, kako daleč bomo šli, nekoliko obžalujem, da nismo vključili vseh teh predlogov kompromise. Zame pa je najbolj pomembno tudi to, da bi vse prihodke, ki jih dobimo preko dražb emisij in kvot, ponovno vključili v boj proti podnebnim spremembam. Da ne gre za stare raziskave, ampak da gre za podnebne spremembe. To je pomembno. Sicer pa sedaj pozorno preučujemo seznam za glasovanje. Hvala. Hvala. Gospa Meissner. Ja, Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Eh, rada bi se zahvalila Jackie Foster v imenu naše delegacije. Sodelovanje je bilo zelo dobro. Povedali ste že, dosegli smo osem kompromisov, ali da lahko podpre vse. Sedaj se že dolgo ukvarjamo s tem sistemom trgovanja z emisijami znotraj Evropske unije je tako in tako drugače kot v globalnem smislu. Mi smo vedno menili, kot je dajala tudi poročevalka, da bi morali v tem dosjeju, kajti tukaj gre za globalni primer, iskali globalno rešitev. Seveda bi morala Evropska unija eh, poskušati nekoliko pritiskati na eh, IKEA za to, da bo ambicijo, ambiciozno uresničevala to, kar je podpisala. Vsi so vključeni, tudi ZDA še niso izstopile. Vprašanje pa seveda je, kako bomo vse to eh, izvajali. Mislim, da nima smisla, da bi Evropa bila ta hip bolj ambiciozna, kakor bi bilo to lepo. V prejšnjih letih smo ugotovili, da se to ni obneslo, kajti nihče nam ni želel slediti. Zato mislim, da je prav, da sedaj drži, gremo v korakom za IKEA in da nekoliko pritiskamo na nje. Torej, Zeleni so podali predlog, da bi zajeli tudi druge izpuste, ne samo CO2. To, da pač ta celotni sistem se ukvarja zgolj za CO2 in da bi sedaj dodali nekaj novega, to ne bo šlo. Mislim, da bi morali za to izbrati drugo pot. Torej, Alde lahko podpre eh, kompromise in zahvaljujem se za konstruktivno sodelovanje. Hvala, gospa Majsner. Gospa Kinonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hvala predsedujoča. Hvala kolegici Fosterjevi za zelo konstruktivno sodelovanje. Reči moram, da je naša raven ambicij mogoče nekoliko drugačna, In to lahko vidimo v naši drži do kompromiso. Ampak izhodišče je takšno, da vidimo obveznosti, ki izhajajo iz pariškega dogovora. Obveznosti, ki nas tirajo k delovanju. No, jaz bi si želela, da bi v prometnem sektorju, kot tudi v pomorskem sektorju, videli, kako bo s tem, če ne bomo dosegli globalnega dogovora do leta 2021, če to ne bo možno v letalstvu, potem bomo morali najti evropsko rešitev. Tako kot je to pri pomorskem prometu in v IMO. V tej naši evropski družini se pojavljajo velika vprašanja razvoj enotnega evropskega neba je bil zelo počasen in reči moram, da moramo počistiti pred lastnim pragom. Vsekakor moramo sprejemati ukrepe, da bi zmanjšali emisije z lokalnimi rešitvami. Če bomo lahko oblikovali in dosegli te skupne cilje in rešitve. No, Če bi tudi v prometnem sektorju imeli bolj odločne stališča, bi bilo bolje, ampak verjetno bo odbor MV to obravnaval in zato se nisem bolj poglobila v to, žal naša skupina ne more podpreti vseh kompromisov. Ker so to precej šibki kompromisi, ampak vseeno hvala za dobro sodelovanje. Hvala, ker želite, da dosežemo skupni cilj. Merci, madame. Hvala, gospa Kilonen. Thank you, chair. As we speak... Hvala, predsedojoča. Sedaj, ko govorimo, se emisije večajo. Sedaj obravnavamo to odločitev, da bi preložili ukrepe, s katerimi nam bi zmanjšali te emisije. Po našem mnenju potrebujemo te ukrepe takoj, ko se bo dalo. Štiri točke bi omenil. Najprej prvo. Ta sistem naj bi se začel izvajati leta 2021, ampak tu naj bi določili prak 50 odstotkov za lete med tretjimi državami in evropskimi letališči do leta 2017, zato da bi izvajali IKAO sistem in operacionalizacijo Kyoto sistema. Drugič, vidimo, da je bolje imeti nekaj kot nič. Ampak akteri, ki želijo biti bolj ambiciozni, morajo imeti priložnost za to. Izvajanje IKAO globalnih ukrepov ne more zamenjati ETS, ampak se mora to izvajati preko ETS-a. Zlasti za lete znotraj Evropske unije. To mora biti v ETS in ne v drugih dogovorih. Tretjič, letalstvo vpliva na podnebje ne samo preko CO2 emisij, tu gre tudi za spustitev dušikovih oksidov, žvepla in drugih delcev visoko v zraku. Celotni podnebni učinek je dvakrat do štirikrat večji kot pa učinek emisij CO2. Zato ne moramo dati cene le za CO2, ampak je treba tu poštevati vse podnebne učinke in to je treba upoštevati v letalskih emisijah. Četrtič, s temi ukrepi naj bi okrepili načelo naj onesnaževalec plača. Prosta porazdelitev kuponov šibi spodbude za zmanjšanje emisij v letalskem sektorju. Tu vidimo velike prenose denarja od akoplačevalcev industriji. Letalska industrija se ne sooča z istimi tveganji selitve virov oglika, zato potrebujemo dražbo med vsemi akterji v državah članicah. Strinjamo se s predlogi komisije, da bi imeli linearni dejavnik do leta 2021. Na koncu menimo tudi to, da se morajo vsi prihodki uporabiti za boj proti podnebnim spremembam Evropske unije. Hvala, predsedujoča. Hvala. Sedaj pa gledam Evropsko komisijo, besedo bom dala kolegici Laurence Graf. Slišali ste, dragi kolegi poslanci opozarjajo na velike težave, pogovarjali smo se o podnebnem sporazumu, vidimo zadnje aktualne dogodke, ki prihajajo zunkraj Atlantika in upamo, da bomo mi zgledni, ko gre za podnebne vprašanje. To je dobro za podnebje, ampak to je dobro tudi za naše gospodarstvo. Upam, da boste to pokazali tudi vi. Hvala, gospa predsedojoča. Lepo zdrav sem skupaj. Ja, res je. Slišali smo ta glasna sporočila. Hvala poročevalki, kolegici Foster, hvala vsem poročevalcem v Senci, hvala vsem, ki so bili vključeni. To je dobro, da ste imeli plodne razprave tudi prejšnji teden v Strasburu. Mislim, da se vsi strinjajo s tem, da moramo napredovati hitro pri tem predlogu, kot si vemo. To je res nujno. V tem kontekstu se veselimo prejemanja manjših kompromisnih predlogov sprememb. Tako kot ste vi rekli, sprejetje predloga do konca leta mora biti izvedeno. Osredotočiti se moramo na širitev začasnega področja uporabe oziroma vsega, ki se našale na lete znotraj Evropske unije in kot smo slišali, ja, potrebujemo več časa za globalno schemo, da lahko postane operativna, kot veste. Tega smo se že dotaknili prej, v preteklosti v tem odboru. Sedaj poteka veliko dela tudi kao, glede pravil, da bi schema lahko postala operativna. Tu vidimo veliko pomembnega dela in mi moramo dobiti več informacij o tem, če in kako naj bi države v schemi sploh izvajale vse to na domači ravni. Kajti tu imamo to situacijo, kot ste rekli, predsedojoča novice iz ZDA, z ameriške administracije, glede pariškega dogovora, seveda to ne gre v pravo smer. Potem pa imamo tudi druge ključne akterje, Kitajsko recimo, in tudi tu moramo videti, kakšne mene imajo. Ne smemo prejudicirati rezultatov dela v ICAO, počakajmo, da bomo videli, kako bo s tem, da bomo imeli jasno sliko glede tega, kako ne bi se to sploh izvajalo. Potem bi upozorila glede istega pri letih znotraj vsega, Evropske unije, ampak tudi tu je treba spomniti, da moramo poskrbeti za doslednost med obveznostmi do leta 2030, ki jih je Evropska unija podprla v pariškem dogovoru. Vsi gospodarski sektori morajo prispevati k temu, ključno z letalstvom. Prispevati morajo k temu, da bi zmanjšali emisije za 40 odstotkov na domači ravni. Gospa poročevalka, vi ste to omenjali, res je, tu imamo velike razlike, kajti po eni strani imamo eh, to schemo offsettinga, po drugi strani imamo v strud, ki temelji na zmanjšanju domačih emisij, potem imamo tudi druge razlike, ampak potrebovali bomo nekaj časa, da bi vse to preučili in da bi poskrbeli za doslednost, da ne bomo nazadovali pri naših signalih seveda zlasti v primerjavi s pariškim dogovorom. Sedaj je to zelo pomembno nekaj tednov po govoru gospoda Trumpa. No, mimo grede, zato smo tudi v našem predlogu omenili linearno zmanjšanje. Tu se bom ustavila za danes, ampak seveda se veselimo tega, da bomo prejeli kompromisne predloge spremembe. Veselimo se nadaljnega dela z vami. Hvala. Hvala lepa, gospa Graf. Sedaj pa ponovno naša poročevalka, kolegica Posterjeva. Ja, hvala lepa, le nekaj komentarjev za kolege. Gospod Vandekamp iz ELS-a je zelo dobro omenil to vprašanje glede prispevanja v zadnjih 20 letih zlasti v letalskem sektorju. Tu imamo enotno evropsko nebo, ker sem bila pročevalka, vem, kako pomembno je to, ta projekt, iti mora naprej, ampak vse to znatno prispeva k temu, kako mi vidimo ukrepe blažitve. Potem imamo tudi projekt Čisto nebo, recimo imamo 1,4 milijarde evrov za to skupno razhivo projekt pri čistem nebu imamo 4,4 milijarde. Torej, veliko dela je, ki tu poteka. Države morajo poskrbeti za oblikovanje zmogljivosti, namesto da se le pritožujejo o zakonodaji, da ne bo nek eh, zrakoplov čakal dve uri v zraku, da pristane na letališču. Ne, tu imamo pravo odgovornost. Gospod Nilsson iz socialistov, moj prijatelj, je rekel nekaj, kar drži. Vemo, da imamo pariški dogovor, In to je res nekaj, kar drži. Omenili ste ZDA, ameriški predsednik je rekel, da morajo biti združene države izključene iz tega. Ampak kaj je pozitivna plat? Letalstvo in pomorstvo sta izključeni iz pariškega dogovora, ampak združene države pa se lahko vseeno pridružijo globalni schemi, kajti gre za nekaj posem ločenega. To je dobro pogajalsko izhodišče za nas. Komisija se strinja in ne bi šlo za stare raziskave. Ko govorimo o namenskih sredstvih, ko govorimo o prihodkih in denarju, za to gre za bona fide raziskovalne scheme. In kot smo rekli, moramo vključiti tudi industrijo, kajti tu želimo imeti oblažitvene ukrepe. Ne gre za to, da bi šel denar v luknjo, ampak bom, bo šlo to za prave namene. Hvala Aldi za komentarje, hvala gospe Kolinen za njene komentarje. Žal, so tudi zeleni to omenili, da bi imeli evropsko rešitev. Imeli smo evropsko rešitev, no mislili smo, da je evropska. Deset let pozneje pa vidimo, da nimamo evropske rešitve in naša najboljša rešitev, da imamo globalno rešitev. Toliko o tem. In ponovno bi zelenim rekla, da ne morete od države, torej od držav članic in podjetij pričakovati, da imajo različne in drugačne sisteme za rešitev lete znotraj Evropske unije, za domače lete, za lete iz tretjih držav, to je nemogoče. Zato moramo tu imeti eno schemo, da bomo dali vsem orodja in možnosti, da to izvajo in gremo naprej. To je le nekaj točk. Hvala lepa. Hvala vsem, kot ste rekli, bomo jutri glasovali. Hvala komisiji za vse pripombe. Mislim, da smo imeli zelo konstruktivno delo in morali bomo nadaljevati s tem. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala, gospa Fosterjeva. Glasovanje bo potekalo jutri do povdne. Gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu gre za predlog komisije glede spremembe direktive iz leta 2009, spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov. To je povezano s prenovitvijo tretjega energetskega svežnja in gre tudi za vse zaveze Evropske unije po pariškem dogovoru. Tu imamo tudi ključne dejavnosti, ki izhajajo iz predloga in sicer gre za diversifikacijo prometnega sektorja, gre zlasti za diversifikacijo z nizko oglično vsebino. Komisarka bo podala mnenje o tem. Tudi odbor ITRE sodeluje pri tem, sedaj pa Bas Ajkut, ki bo predstavil snotek mnenja. Prosim, kolega poročevalec. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ja, res je. To je eden od najpomembnejših dosjejev zimskega svežnja, ki ga je komisija predložila v preteklem letu oziroma konec preteklega leta. Se stoji iz eh, nekaj točk, kot je eh, upravljanje okoljske in podnebne politike, potem tudi energetska učinkovitost je tu. No, tukaj pa gre za to, kako se, raz, kako se bodo razvijale obnovljivi viri energije med leta 2021 in 2030. Seveda tukaj prometni sektor igra zelo pomembno vlogo pri obnovljivih virih energije. Kot vemo, je promet, promet eh, v Evropski uniji eh, porabi 32 odstotkov celotne porabe in je odgovor za 22 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji. Zato je treba tu ukrepati. Veliko bomo razpravljali o ciljih za obnuljive vire energije v celoti. Komisija je sledila sklepom sveta, tukaj gre za 27 odstotkov do leta 2030. In mislim, da se v parlamentu strinjamo, da je ta prak mnogo prenizek Kajti, če želimo doseči 20 odstotkov do leta 2020, bomo morali za 5 odstotkov letno zvišati obnovljive vire do leta 2020 in po letu 2020, zato da bi dosegli 27 odstotkov do leta 2030, um, bomo imeli eno odstotno letno zvišanje. Vsi vemo, da obnovljivi viri energije postajajo vedno bolj konkurenčni. Če si pogledate različne cene za vire energije, Komisija predlaga, da bi po leta 2020 znižali um, stopno eh, povečanja obnovljivih virov energije za 5 odstotkov na 1 odstotek. In mislim, da ljudje zunaj parlamenta tega ne bodo um, odobravali, to se jim bo zdelo nelogično, zato predlagam, da bi parlament um, dvig, um, predlagal, da bi moral biti ta odstotek višji. Mislim, da je to zlasti odgovornosti ITRE. Uh, Ampak ne glede na to je vedno v redu, da različni odbori povedo svoje mnenjo. Potem je to še ena sprava, ki presega ta odbor, namreč ali bi potrebovali nacionalne cilje, da ali ne. Vsi vemo, da e, so v svetu dosegli džentlmenski sporazum za to, da bi ugodili Britancem, kateri niso želeli ničesar v zvezi z obnovljivimi viri. Eh, in zato smo dosegli cilje na ravni EU, nismo pa sprejeli nacionalnih ciljev. To je bil neke vrste kompromis eh, za države članice, tako da so bili vsi šefi držav in vlad zadovoljni, ampak to ni način za Evropski parlament, kajte tako ustvarjamo še več nejasnosti, ki jih moramo potem reševati za dolgimi in zavlečajočimi se razpravami na ravni vlad. Dobro bi bilo, če bi imeli nacionalne cilje. Zgodovina je tudi pokazala, da so. Eh, nacionalni cilji bili tisti, zaradi katerih so države ukrepale. Na, na Nizozemskem ne bi imeli energetskega sporazuma pred tremi leti, če ne bi imeli nacionalnih ciljev, ki jih zapoveduje Evropska unija. Torej, mislim, da bi morali nujno nadaljevati z eh, nacionalnimi cilji, kajti to je smiselno in gotovo bo o tem tekla tudi razprava v svetu. Kot rečeno, to so poglavitne razprave mm, o obnov, o, v zvezi z direktivo o obnovljivih virih energije. Seveda pa bo tu tekla še eh, specifična razprava o prometu. Poznamo pa tudi razpravo o biogorivih. Prvič, to, kar predlaga komisija, je nekaj, kar se nanaša na biogoriva tretje generacije sedaj imamo že vrhovno mero 7 odstotkov, ampak eh, ti, ta eh, zgornja meja se bo sedaj nižala, tako da bi dosegli 3,8 odstotke do leta 2030. Prepričan sem, da bomo razpravljali o tem. Jaz sem se odločil, da. Eh, tega praga ne bom spreminjal, torej ostajam pri 3,8 odstotkov. Vem, da nekateri želijo pa polno odpravo um, teh biogoriv iz Polščine, nekateri želijo ostati pri 7 odstotkih, nekateri so rekli, da želijo celo zvišati ta prag. Torej, slišali bomo zelo različne opcije, o tem sem prepričan. Zakaj želim ostati pri 3,8 odstotka, je to. Komisija ima dobre razloge, da je opredelila to raven. Kar pa mi ni všeč eh, pri tem, pa je to, da je razprava o eh, biogorivih iz polščin nekoliko črno-bela. Češ, da so vse biogoriva iz polščin slaba. Poročevalec se s tem ne strinja. Eh, želel bi si dobrih, močnih meril. In ta merila potem lahko usmerjajo razpravo o tem, kaj so dobra in slaba biogoriva. Zato mislim, da bi morali znova razpravljati o a, rabi a, tal. To bo zelo vplivalo tudi na biodizel, tega se posem zavedam. Ampak bodimo iskreni, Prva generacija biogoriv iz polščin za dizel se ni obnesla in pogosto ima negativen vpliv na toplogredne pline. Naj omenim nekaj. Palmovo olje, to vsi dobro poznamo, Evropski parlament je na plenarnem zasedanju pred dvemi meseci dejal, da želi popolno eh, odpravo eh, palmovega olja, eh, ki se uporablja za biogorivo. Težko je opredeliti eno vrsto in jo zavrniti. Zato mislim, da je bolje, če bi imeli dobra merila. In potem boste videli, da uh, eh, bo do slaba goriva vržena iz sistema. Če pa bomo potem um, vključili še neposredno spremembo rabe zelišč, potem uh, biogoriva iz palmovega olja ne bodo več uh, vzdržna opcija. Poleg tega to omogoča tudi to, da uh, Eh, bomo imeli dobra goriva znotraj 3,8 odstotkov. Kajti slišali smo veliko kritike Evropske komisije, čež da 3,8 eh, odstotka eh, ubija dobre stvari, ampak če bi vključili merilo posredne spremembe rabe zemljišč, potem boste gotovo videli, da bodo slaba goriva letela ven. Sedaj bom pohitev, lahko bi govoril eno uro, ampak pohitev bom. Torej, preko tega sistema bi se znebili slabih biogoriv in tako bi lahko znotraj te 3,8 odstotkov um, eh, poraslo število dobrih biogoriv, naprimer eh, bioetanola, eh, ki sedaj zauzimajo zgolj 20 odstotkov biogoriv. Mislim, da je to dober predlog. Sedaj pa um, moderna goriva. Imamo uh, obnovljivo eh, eh, električno energijo in pa fosilna goriva iz odpadkov. In um, ti morajo zrasti do 6,8 odstotkov. Torej imamo 3,8 odstotkov in pa uh, meja 6,8 odstotkov. Komisija se bo še zakomplicirala. Uh, torej jaz uh, odpravljam neko podkategorijo. Uh, Eh, tako da bomo imeli dobro konkurenco vseh tistih dobrih stvari, ki morajo doseči 6,8 odstotkov. Poročevalec predlaga tudi to, da bi bila konkurenca bolj pravično porazdeljena med naprednimi gorivi in pa električno energijo iz obnovljivih virov. Mislim, da ne bi mogli ta hip še spodbojiti fosilnih goriv iz odpadkov, kajti vemo, da bi se eh, proizvode iz odpadkov uporabljali tudi za druge namene. Mislim, da eh, je komisija tu prehitro ukrepala, zato eh, odpravljam ta del in pozivam komisijo naj predlaga bolje formulirane predloge o fosilnih gorivih iz odpadkov. Potem dodajam še eno merilo o posrednih emisijah, kajti to je zelo pomembno. Seveda bomo razpravljali o tem, kaj so to moderna bi, biogorila. Torej, eh, sedaj vsi eh, eh, želijo biti napredna oziroma moderna biogoriva, ampak tu moramo biti previdni, kajti tu je tudi uporaba zunaj transporta bioenergije. Tu imamo nekatere industrijske, torej doživel sem ene, e, e, ene, ene, industrijske akterje, ki so mi povedali sledeče. Ta uh, moderna uh, fosilna goriva uporabljajo tudi v industriji. Uh, In tako je njihova uporaba sedaj del tudi razprave o modernih biogorivih. In tako sedaj uporabljajo naprimer palmovo olje. Torej vidite, nobena stvar ne pride za ston. Morali si bomo pogledati tudi moderna eh, biogoriva, da ne bomo storili enake napake kot pri prvi generaciji. In v zvezi s tem predlagam tudi nekaterih meril trajnosti. Naj zaključim z letalskim prometom komisija je to uvedla multiplikatorje, ki po mojem mnenju niso prava odločitev, to da razumem da če je tu en sektor, kjer lahko um, res razvili moderne biogoriva, uh, letalstvo, vemo, kako težko je dobiti alternative na tem področju. In zato poročevalec predlaga, da bi vključili letalstvo v, cilj, v ta cilj 6,8 odstotkov, tako da um, bi imeli več pravične konkurence med modernimi biogorivi in pa uh, elektriko iz obnovljivih virov energije. In eh, na področju letalskega prometa pa je treba razviti uh, moderna uh, gori, biogoriva. Tako, tako, na ta način smo torej na dober način spremenili predlog Evropske komisije in zelo se veselim vaših prispevkov. Merci, monsieur Basse Écoute. Et non, nous n'avons pas une heure, même si c'est. Eh, hvala, gospod Basajkaut, ampak eh, nažalost nimamo cele ure za to temo, čeprav je bilo zelo zanimivo to, kar ste povedali. La, nella fazi... Hvala lepa. No, sedaj smo v prvi fazi razprave. Ampak nekatere stvari me čudijo. Tukaj gre nasplošno za ta predlog, gre pa tudi specifično za, naprimer, promet. Seveda lahko posem podprem splošne pripombe. Torej, cilj 27 odstotkov, ki pa ni zavezujoč za države članice, imamo se zdaj tu eh, in to ne bi bil tako rekoč evropski cilj. In seveda se v zvezi s tem postavlja običajno sledeče vprašanje. Katere države članice se bodo tega držale oziroma koliko držav bo potem tudi doseglo ta cilj in koliko držav bi doseglo ta cilj, če bi imeli nacionalne načrte. To no, se sedaj ukvarjamo tudi o prometnem sektorju. Mislim, da bi se morali nekoliko bolj podrobno ukvarjati s tem v našem odboru. In potem še mešanica, torej cilj 45 odstotkov obnovljivih virov energije. To ste omenili in rekli, da bi bil potem ta svežen oziroma ta sistem trajnosten. Torej, cilj mora biti vzdržen, to mora biti vzdržna mešanica. Seveda želimo doseči okoljske cilje, ampak eh, po drugi strani moramo imeti tudi možnost, da tudi druge sektori dosežejo ta cilj, naprimer industrija. Torej, trajnost je po mojem mnenju zelo pomemben cilj. Mislim, da moramo biti tukaj tudi realistični. Sicer ste omenili tudi cilj desetih odstotkov, tudi o tem se je odprla razprava. Po letu 2020 bo to izginilo. No dobro, sedaj smo šele na začetku razprave. Mislim, bi morali, eh, da bi moralo, da bi moralo izginiti teh 10 odstotkov. V zvezi s tem gotovo potrebujemo še ustrezne predloge. Naš eh, odbor za promet je imel vedno svoje stališče o naprednih biogorivih in poročevalec je zelo jasno predstavil tudi podrejene cilje. Na vsak način se, se strinjam eh, z eh, pripombo eh, poročevalca, kar se tiče modalitete Evropske komisije, ki želi ustvariti prehod z biogorju prve generacije na naslednjo. In kot rečeno, To je tema, ki jo moramo spremljati, to je tema, ki zadeva tudi kemično industrijo, kajti imamo um, proizvode iz eh, priloge 9. To so stvari, ki se danes eh, tudi uh, v živilskem sektorju zelo močno uporabljajo, pa tudi na področju krme. Torej, posebej bi rad izpostavil živilsko industrijo tako bi te stvari oduzeli iz eh, ciklusa in bi potem um, eh, proizvajali biogoriva. To bi potem vodilo k temu, da bi eh, prišlo do eh, določene cene. In to je tudi nekaj, kar moramo sprejeti. pa pomakljivosti um, druge generacije goril, to ima seveda negativne posledice na celotno povpraševanje. Torej, treba si je uh, pogledati način, kako bomo zapolnili vrzel, ki bo nastala. Torej, če želimo sedaj biogoriva in če se želimo znobiti fosilnih eh, virov energije. No, to so bila sedaj poglavitna področja. Eh, potem je tu še eh, nizkoemisijska mobilnost, to je drugi dosje. Tu smo predlagali pristop, da bi morali preiti na drugo generacijo biogoriv, ampak jaz bi prosil za postopni prehod No, to so bile torej poglavitne točke, seveda pa sem seveda odprt za nadaljne razprave. Merci, euh, Hvala, gospod Salini. Naslednje govorce bom prosil, naj bodo malo krajši, ker pričakujemo našo komisarko, komisarko za promet. In zato vas prosim, če ste bolj eh, strni. Gospare volje, naslednja, izvolite. Hvala, zelo kratka bom. Zahvalila bi se poročevalcu gospodu Ekhutu za eh, prve predloge sprememb. Tukaj imamo besedilo, ki je ključnega pomena. Prineslo bo to besedilo zelo konkretne posledice. Ile de France, na primer, se sooča z eh, viškom eh, onesnaževanja točno v teh dneh, zato ker je tam tudi velika vročina in eh, bolni eh, ali pa nosečnice eh, ter starejši občani morajo ostati noter, zato da niso izpostavljeni tej prevelike onesnaženosti. In zato zelo podpiramo pariški sporazum, ki je bil dosežen lansko leto. Pomembno je torej, da smo dejavni na tem področju. Kar se tiče parametrov in kriterijev, mislim, da moramo biti tukaj zelo previdni zato da ne bomo dosegli nasprotnega učinka. Naprimer, če bi eh, se preveč usmerili samo v eno ali drugo smer. Ne gre samo za eh, eh, torej, oglikov dioksid, gre tudi za druge pline, za druga onesnaževala in na vse skupaj treba pogledati globalno, tudi skupaj s kolegi iz odbora ITRE. Eh, poleg tega moramo sodelovati tudi z odboroma Envi in Agri. Mi bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Eh, bi se pa rada še enkrat zahvalila vsem kolegom. Hvala. Gospod Demes Maker v imenu IKR. E ja, thank you well. Um, ehm, ik wil ook in de eerste plaats de rapporteur eh, Bas... Uh... Hvala lepa. Prisežno se zahvaljujem poročevalcu za opravljeno delo. Tudi sam bi rad podal svoj prispevek k temu zelo močnemu mnenju. 94 odstotkov prometnega sektorja um, deluje na nafto. Torej države članice, ki ne bodo dosegle cilje 10 odstotkov do, 20, do leta 2020. Do 2020 Poleg tega prometni sektor trenutno porabi 32 odstotkov celotne porabe. To pomeni, da je pred nami še dolga pot. Obnovljivi viri energije, seveda, to je pomemben element, kar se tiče um, energetskega obrata, kar se tiče podnebnih sprememb in treba je preiti na obnovljive vire energije. Seveda s tem je povezano tudi eh, raziskovanje, raziskave, to bo prineslo tudi novo delovno mesta in pa varno preskavo. Kot zelen sem se zato vedno zelo zauzemal. Torej, Bajk ima tukaj svoje lasno stališče in to tudi zelo spoštujem. Meni gre tukaj zadeva nekoliko predaleč in zato bomo še podali nekaj svojih pripomp. Tukaj pa je nekaj izredno dobrih elementov. Kratek bom. Naprimer biogoriva, potem eh, električna energija iz obnovljivih virov energije. Torej, načeloma sem zelo pozitiven do tega poročila, sam pa bom imel nekaj pripomp. Po našem mnenju je pomembno. No? da je treba do leta 2040 doseči 27 odstotkov izobnivljih verov energije in to mora veljati za celoten sektor, tako kot so o tem razpravljali tudi v svetu. Za nas je pomembna tudi pružnost in pa države članice morajo imeti pristojnost za to, da vločajo o svoji nacionalni energetski mešanici torej da bi zadevo dvignili na 45 odstotkov in da bi bil to celo zavezajoč odstotek za države članice. No, s tem se ne moremo strinjati. Tudi se ne moremo strinjati z idejo, da bi uh, obveznosti razširili tudi na letalski sektor. Komisija pravi, da za ta sektor obstajajo številne tehnološke omejitve, preštevilne. In če je tako, potem je to v očeh naših eh, voljivcev samo del eh, rešitve za ta sektor. In to je napačni kraj za reševanje. In pa um, ta kaskada ohranjanja vrednosti, še o tem bi raz pregovoril, ni sprejemljivo, da naprimer eh, surovina kot je melasa, ki se zelo uporablja v sektorju krme, torej da se sedaj melasa uporablja kot mešanica za biogoriva. To je po mojem mnenju povsem napačen signal. Torej, unesli bomo tudi ustrezne predloge sprememb, sicer pa se zelo veselim uh, sodelovanja. Hvala. Zdaj pa gospod Raduš, v imenu skupine Alde. Pa gospodine predsedniče. Hvala lepa, gospod predsednik. Energetska politika je ena izmed najpomembnejših politik Evropske unije. Če sodimo po teh predlogih, vidimo, da ne smemo biti preveč optimistični, kajti tu se porajajo številna vprašanja, ki so povezana s predlogi direktive, pa tudi, če upoštevamo mnenja v tem odboru za promet, kot je povedal kolega. Vsekakor je cilj ta, da imamo 70 odstotkov obnovljivih virov energije do leta 2030. To ni ambiciozen cilj, ampak tu vidimo, da potrebujemo velike naložbe, približno 100 milijard evrov bi potrebovali. In sprašujemo se, koliko denarja bi potrebovali, če bi želeli doseči 45 odstotkov in če spoh imamo toliko denarja v Evropi, da bi zbrali takšna sredstva. Po drugi strani se sprašujemo, kako lahko pričakujemo, da bi te cilje dosegli, če ne bodo obvezni za države članice. Tu govorimo o tem, da je to v nasprotju z načelom subsidijarnosti, ampak ista uredba je veljala doslej. In sprašujemo se, zakaj je sedaj komisija izbrala takšen predlog. Energetska politika se mora izvajati, biti mora tudi kredibilna, tu pa ni ne eno, ne drugo. Tako da pri teh dveh vprašanjih ekipa Aldeja v odboru za promet želi predstaviti splošno stališče. Kaj ti gre za splošno vprašanje? Glede specifičnih tem prometne politike? Pa je tu pomembno vprašanje, če so cilji komisije spoh izvedljivi. Ali lahko porabimo 6,8 odstotkov obnovljivih virov energije druge generacije biogorjev? To sploh ni bilo analizirano nikjer in ne moram odgovoriti na to vprašanje. Zato komisija predlaga, da bi vsaki dve leti zamenjali ali dodali nova biogoriva druge generacije, kar pa pomeni, da je celoten sistem nestabilen. Prav tako se tu poraja vprašanje, če je to možno in koliko bi stalo, če bi te cilje izvajali za letalski promet, kot je to predlagal kolega Eckhout. Sveda je to dober cilj, ampak koliko to stane, ali je to sploh možno, to so ta vprašanja, na katera moramo odgovoriti. Na koncu pa se mi zdi, da je raba električne energije v prometu zlasti, če lahko pride iz obnobljivih virov, manj sporna. In gre tu za manj vprašanj, kot pa če gre za rabo biogoril. Zato bi v svojih predlogih sprememb, torej predlogu sprememb skupine ALDE, bom poudaril rabo električne energije v vseh oblikah prometa, kjer je to pač možno. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Hvala, gospod eh, Radoš. Malo bomo morali pohiteti, ker nam ni ostalo veliko časa. In upam, da bomo lahko začeli ob uri, tako kot smo se dogovorili, z izmenjavo mnen eh, z našo komisarko. Gospa Kilonen je naslednja, izvolite. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset Vasille hänen hyvästä pohjatyöstä. Hvala lepa. Hvala vas za zelo dobro delo. Toda naj vas spomnim, da bi morali ukrepati tako, da bodo lahko sodelovali vsi sektori in sicer v duhu krožnega gospodarstva, tako da bi lahko dosegli razumne rešitve. Um, treba je gotoviti, kaj so odpadki in pa treba je gotoviti, kaj bi lahko dosegli. Rada bi poudarila tudi to, kar, eh, da to, kar lahko dosežemo dolgoročno, ima veliko vpliv na naša ulaganja in na ta način lahko vplivamo na odnos, ki ga imamo do financiranja in pa do politike pomoči. No, to je seveda podlaga za to, kaj bomo počeli eh, v sektorju goril v prihodnosti. Več komentarjev ta hip nimam. Hvala. Hvala, gospa Kilonen. Še gospa Jala Sender, za eno minuto izvolite. Hvala. Zelo na kratko. Rada bi se zahvalila kolegu Basu za njegovo poročilo. Hvala tudi za njegov interes, da poročilo naredi čim bolj uravnoteženo. Strinjam se z njim da ne smemo demonizirati biogoriv. To bi bila norost, zato bomo to podprli. Torej, podprli bomo to, kar predlaga. Mislim, da bi se morali osredotočati tudi na uh, potrebo po spremembah v infrastrukturi. Infrastruktura ni uh, povsod dobro pripravljena, ni, uh, ne bo se povsod sposobna soočiti s tako hitrimi spremembami in radikalnimi spremembami. Uh, Potem uh, urbana območja, tam tudi potrebujemo uh, zelo raznolike formule, kajti imamo različna uh, urbana območja. Mm, ponekod uh, je težko uh, za električna vozila, naprimer, uh, najti ustrezne postaje in tako naprej. No, na koncu pa še čez evropske uh, mreže. Tukaj tudi moramo pogledati, kako bi jih čim bolje pripravili. Hvala. Gospod Kramer, izvolite. Ja, danke, mich... Hvala lepa. Javil sem se uh, k besedi, zato da bi spregovorili o Agorju in pa o drugi generaciji. Vedno, oziroma dolgo smo govorili, ali bi lahko ustvarili drugo generacijo brez prve in to nas bo zaposlovalo tudi naprej. Ampak želel sem povedati um, nekaj pozitivnega. Uh, V Nemčiji smo leta 2000 eh, izdelali zakon o obnovljivih virih energije. Takrat smo govorili o 4 odstotkih, takrat smo imeli 4 odstotke obnovljivih virov energije. In največji optimisti so dajali, da bomo srečni, če bomo čez 10 let dosegli 10 odstotkov. Po 17 letih smo sedaj dosegli 30 odstotkov. Ustvarili smo 400 tisoč novih delovnih mest in pa o jedrski energiji 25 tisoč. In to gre tako hitro, da je sedanja zvezdna vlada dejala, da gre to prehitro, da moramo pritisniti na zavoro. Zato, ker jih bolj skrbijo premogovniki, ki eh, so odgovorni za um, ogromno več eh, izpustov in sedaj bodo izdelali zakon za to, da ne bo porast obnovljivih virov energije tako hitro. Torej, eh, potencial je ogromen, če obstaja za to politična volja. In Tukaj gre za to, ali komisija oziroma ali države članice to želijo. Nemčija je dokaz za to. Od 4 odstotkov na 30 odstotkov v 17 letih. To je velikanski napredek in obi strani ste nekaj predobili in to bi moral biti vzgled. Hvala. Izabela de Monte še dobi besedo za konec. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Lepo pozdravljeni, gospa komisarja. Dovolite nekaj pripomb v zvezi s to temo. Torej, politika znižanja izpustov je celovita politika, ki je sestavljena iz številnih področji. Tukaj imamo naprimer železniški sektor, ki ga moramo tudi upoštevati, torej um, prehod s ceste na železnico. Potem pa so tu še ceste in tako naprej. Vse to so zelo pomembne teme, ki so del uh, te slike. Torej, um, kar se tiče obnovljivih virov energije in biogorijev, moram reči, da je to dober posel. Ampak vprašanje je, ali je vse, kar je bio, tudi zelo dobro za okolje. 25 eh, ste sedaj dejali, kar se tiče biomase. ampak da bi um, pre, prenesli material, bomo še vedno uporabljali uh, tovornjake. Gledam proti komisiji. Uh, gospod Piper, kje ste? Izvolite besedo, ampak zelo na kratko, prosim. Um, Hvala lepa, komisija je zelo vesela, da smo, dožive, da smo doživeli tak interes. Uh, A torej, pregled direktive ima za cilj, da bi sprostili potencial za obnovljive vere energije in da bi dosegli vsaj 27 odstotkov obnovljivih verov energije v mešanici. Zato vnašamo številne ukrepe vključno z obveznostjo za dobavitelje energije, da dajo na trg višji delež obnovljivih virov energije in pa eh, druga nizkooglična goriva, zlasti jih imam v mislih napredna eh, biogoriva. Potem pa še nekaj komentarjev v zvezi z osnutkom eh, poročila. Odraža cilje. Torej, poročevalec predlaga cilje, ki so skladni s cilji, eh, ki, so, eh, ki, smo, ki, so, ki jih najdemo drugoč, ampak so višji kot tisti, ki jih predlaga eh, poročevalec Blanko iz ITRE. Mm, torej, to so cilji, ki jih je parlament podprl že v preteklosti. Komisija bo natančno spremljala razpravo o tem, ampak bi rada povdarila tudi sledeče. Če bi imeli preveč striktne kriterije o e, trajnosti, bi imeli manjše možnosti za to, da bi dosegli e, ambiciozne cilje obnovljivih virih energije. Zlasti to velja za biogoriva. Predlog vključuje pristop, da bi vključili tudi e, posredne izpuste v okviru trajnosti. In eh, o tem smo že razpravljali v preteklosti, naprimer takrat, ko smo se pogajali o eh, direktivi ILOC. Neposredni učinki so sicer nekaj pomembnega, s tem se strinja komisija, to je treba upoštevati, ampak eh, da bi uporabili posredno spremembo rabe zemlišč v merila trajnosti, bi lahko imelo neželene posledice. Zlasti, ker to merilo temelji na znanosti, ki še ni dozorela ta trenutek. Radi bi povedali še to, da vključitev predlaganih posrednih dejavnikov bi preprečevala uporabo kakršnih koli biogoriv izpolčen v prihodnosti. Kajti po naših ocenah um, tako ne bi dosegli eh, prihranka izpustov v višini 70 odstotkov. Zato moramo o tem natančno razmišljati in zadevo dobro oceniti. Hvala lepa. Hvala. Še eno minuto dam našemu poročevalcu za zaključek. Gospod Basajkaut, izvolite. Eh, zelo kratek bom, že prej v vodu sem bil verjetno predolg in se zato opravičujem. Zahvaljujem se poročevalcem Senci za njihovo delo. Vidim, da jih skrbijo podobne stvari kot mene in mislim, da bomo lahko še naprej sodelovali. Mark je omenil uh, eno temo eh, in to je razlog, zakaj eh, vključujemo tudi posredne ukrepe. Pa še nekaj zvezi s tem, kar je povedala komisija. Znanost naj ne bi bila dovolj zrela. Uh, tu je bilo rečeno, ampak. Uh, Kdaj in kdo se bo lahko odločil, da je znanost že dovolj zrela? E, tudi podnebni skeptiki trdijo, da e, znanstveniki v zvezi s podnebjem niso dovolj zreli, da ni znanost dovolj razvita na tem področju. Zaenkrat imamo že dovolj kazalnikov, ki bi jih morali e, upoštevati in poročevalec se že veseli nadaljnih srečanj s poročevalci v senci. Hvala. Hvala. Predloge sprememb lahko eh, vlagate do 27. junija opovdne. Zdaj pa kar prehajamo na naslednjo točko, ki jo že vsi nestrpno pričakujete. To je izmenjava mnen eh, z našo komisarko, gospo Bulc. Dobrodošli v našem odboru. Vesela sem, eh, da se vedno odzovete našim vabilom. Hvala, da ste prišli tudi danes. Danes bomo imeli razpravo o slavnem svežnju o mobilnosti. Tukaj gre za 11 besedil, eh, ki vsebujejo zakonodajne predloge, imamo eh, skupne cilje v zvezi z notranjim trgom, s cestnim prometom in tako naprej. Eh, govorili bomo tudi o okolju, o delovnih pogojih. Obstaja tudi volja, da se stvari bolj digitalizirajo, Vse to je vključeno v ta sveženo mobilnosti. In uh, veseli smo torej, da ste danes uh, z nami. Gospa komisarka, okrog deset minut boste dobili. Eh, mislim, da bo naša razprava zelo dinamična. 15, 15 minut. Dobro, bomo malo spremenili potem uh, uh, način našega dela. Imeli bomo metodo ping-ponga, torej eh, koordinatori bodo dobili štiri minute za razpravo uh, s komisarko. Potem pa bodo besedo dobili še drugi poslanci in poslanke, vsak po dve minuti, da bodo tudi lahko razpravljali z gospod komisarko. Hvala, da ste danes tukaj. Zelo pomembno je za naš odbor, da ste prišli. Uh, in zelo pozorno bomo prisluhnili temu, kar boste povedali. Upam tudi, da bodo koordinatori potem postavljali dobra vprašanja. Izvolite. Eh, hvala, gospa predsednica, draga Karima, dragi prijatelji, eh, dragi poslanci in poslanke. Zelo pomembno je, da sem danes tukaj z vami, tudi zame in vedno sem počaščena, ko se lahko neposredno pogovarjam z vami. Dali ste eh, zeleno luč za pomemben svežen komisije, svežen o mobilnosti, kar ima je že povedala, da je ta svežen precej obsežen. Preden pa se lotim podrobnosti tega svežna, mi prosim dovolite, da razložim še širši kontekst Z vami bi rada delila tudi nekaj eh, vidikov, ki so pomembni za to, da bolje razumete celoten kontekst. Torej, političen kontekst najprej. Od začetka našega mandata je komisija odločno zagovarjala to, da se je treba prizadevati za bolj pravičen in bolj globok notranji trg notranji trg je zelo pomemben. Ključnega pomena je zato, da dosežemo ta cilj eh, in tukaj ima prometni sektor tudi svojo vlogo. Energetska unija, tudi tukaj smo eh, jasno povedali, kako pomembno je obravnavati podnebne spremembe in pa energetsko učinkovitost. Potrebujemo neodvisne energetske vire za Evropsko unijo. Eh, glede tega želimo doseči dobre rezultate in ker je transport eh, eden glavnih proizvajalcev emisij CO2 in pa drugih onesnaževal, eh, zato smo torej zelo dobro razumeli to sporočilo in se tudi zavezali, da bomo izvajali ukrepe za to, da dosežemo te naše skupne ambiciozne cilje. 60-odstotno znižanje emisij do leta 2050. Eh, želimo se približati ničelnim emisijam. No, tretji element, ki je tudi na agendi komisije, pa je digitalni trg in digitalna agenda. Veliko več tehnologije nam je zdaj na voljo, da jo uporabljamo tudi v transportu. Lahko uporabljamo digitalna sredstva tudi za doseganje drugih pomembnih ciljev, dekarbonizacija naprimer, pa tudi boljša, boljša konkurenčnost, eh, učinkovitost eh, produktivnost in tako naprej. To so ti ključni stebri, pri, za katere si prizadevamo pri vseh eh, naših eh, dejavnostih in sveženo mobilnosti tukaj ni izjema. No, če povem še nekaj deset o pripravah, mislim, da je tudi to uh, potrebno razumeti, zato da bolje razumemo vsebino svežna. Bili smo zelo vključujoči od samega začetka, skoraj dve leti je trajalo, da smo pripravili ta svežen. Uh, Vem, da ste bili vi že nestrpni, želeli ste ta svežen čim prej dobiti na mizo, ampak mislim, da je bilo vredno, torej, da smo imeli vse te sestanke, konference, da smo sodelovali na različnih delovnih eh, delavnicah in da smo dobili prispevke vseh akterjev, ki bodo imeli koristi od tega svežnja. Prepričana sem, Da, eh, na koncu zdaj predlagamo res dober eh, predlog, dober svežen. Mi želimo eh, in tudi verjamemo, da ga lahko podprejo vsi akteri, da se ga bo dalo tudi izvajati. Krati pa to pomeni tudi pomemben korak naprej proti doseganju ciljev, ki sem jih na začetku menila kot politične cilje. No, zdaj sem podala ta uvod. Rada bi eh, omenila še ključne vsebinske teme tega poročila, vem, da me boste potem spraševali še o podrobnostih. Najprej torej konkurenčna in poštena mobilnost. Nekaj o tem. Eh, glede tega lahko eh, odločno povem, da status quo ni rešitev. Pogoji na trgu danes so nesprejemljivi. Ja, ne spoštujejo se pravila, ne izvaja se evropski aki. In poleg tega obstaja še negotovost. Obstajajo visoki stroški za industrijo, ki izhajajo iz vsega tega. Obstajajo pa tudi uh, socialni problemi in vprašanja, naprimer uh, eh, sami vozniki dvomijo v delovanje notranjega trga. In zato uh, smo pripravili resnične evropske predloge in rešitve za evropski problem. Upam, da boste priznali, da obstaja potreba po evropski rešitvi. To pomeni, da taka rešitev ne more biti po meri samo nekaterih držav. Mi želimo najti nekaj, kar bo delovalo na celotnem notranjem trgu. Uh, ko to pravim, pa moram omeniti tudi slamnata podjetja. Prevozniška podjetja morajo biti legalno vzpostavljena v državi članici, eh, iz katere upravljajo svoje dejavnosti. Nacionalni organi morajo bolje sodelovati pri zaznavanju goljufij in pa nezakonitih praks. To je bilo naše stališče in eh, tudi predlog, ki je bilo ki je pred vami, se s tem ukvarja. Eh, res želi zagotoviti, da bosta ta dva problema rešena. Potem konkurenčnost in pravičnost, ehm, potem eh, eh, kabotaža. Trenutna pravila so preveč zapletena, to smo slišali iz različnih koncev vzhoda, zahoda, severa in juga. Vsi se strinjajo, da so trenutna pravila preveč zapletena in da se jih ne da izvajati. Zelo težko je vse skupaj tudi nadzorovati in komisija se je zato odločila, da bo ta pravila poenostavila. Imamo petdnevno omejitev, ki smo jo predlagali, in pa neomejeno število operacij v tem času. E, to ne bo e, privedlo ne do odpiranja ali zapiranja trga. To ni bil naš namen. E, vabim vas torej da ne gledate z te perspektive, ampak z eh, perspektive poenostavljanja pravil in pa lažjega izvajanja pravil. To nas je eh, vodilo pri vsem skupaj in upam, da je naš predlog dovolj uravnotežen, tako da ga lahko eh, podprejo vse države članice. Nadzor nacionalnih organov bo postal veliko lažji in zaradi tega se bo, bodo omejile nezakonite operacije kabotaže. Potem imamo eh, direktivo o napotitvi delavcev, to je z našega vidika pomembno za eh, tovorni promet. Eh, ta pravila morajo veljati tudi v prometu, torej delavci so mobilni in zato ne bi smeli biti v slabšem položaju. potrebujemo specifična pravila za vsak sektor in pa evropske rešitve. Zato mi predlagamo naslednje. Zmanjšati želimo administrativno breme za tovorni promet, potem treba je pogledati, kako eh, države izvajajo direktivo na potitvah delavcev. Včasih je to preveč obremenjujoče. Um, moramo zagotoviti tudi, da bomo dobili uh, ustrezna orodja, digitalne tahografe, naprimer, eh, torej bolj učinkovita orodja, ki se bodo uporabljala za to, da eh, se bodo pravila lažje spoštovala v prihodnosti. Eh, s tem želimo pripeljati tudi do ponostavljanja postopkov. Vzpostaviti moramo tudi minimalni prag za določanje nacionalne minimalne plače. Trenutna direktiva tega ne predvideva, ne predvideva, kako naj se upošteva načelo proporcionalnosti. Naš predlog pa je, da bi lokalna pravila o uh, plačilih morala postati eh, veljavna šele, eh, če nek voznik v državi preživi tri, me, tri dni na mesec. Danes smo pri številki nič. Zdaj Eh, bi prešli z te številke nič na tri. In eh, tudi eh, obrazložitev, zakaj je to potrebno, je v našem primeru zelo konkretna in odločna. Komisija se želi boriti tudi proti nomadskim voznikom naprimer, in drugim nespremljivim praksam. Mi dajemo možnost voznikom, da se redno vračajo domov. Tega si želimo, da bi torej vsake tri tedne, najmanj vsake tri tedne lahko šli domov, voznik pa bi moral imeti na voljo tudi eh, ustrezno namestitev izven eh, tovornjaka, kadar je na poti. Potem želimo tudi neko omejeno fleksibilnost eh, glede tedenskega počitka za voznike. In tukaj želim še enkrat povdariti, predlog komisije ne želi spremeniti obdobja počitka in vožne, želimo samo izboljšati te postopke, ki že veljajo, ne želimo pa postavljati pod vprašaj eh, pravil. Potem pa še eh, trajnostna in pa čista mobilnost, to je tudi pomembno. Eh, transportni sektor povzroča vse več zamaškov. Mm zaradi zamaškov naj bi izgubili celo do milijardo evrov na dan v Evropski uniji, tako pravijo nekatere raziskave. In zaradi CO2 -ja in pa hrupa imamo tudi izgubo 100 eh, milijard evrov na leto. To je zelo resna tema. In eh, predvideva se še dodatna rast v cestnem prometu, zato mislimo, da bo to vprašanje postajalo samo še bolj pomembno. Kar se tiče pregleda direktive o eurovinjeti, mi želimo eh, boljših eh, signalov glede pristojbin, eh, želimo nagraditi uporabo čistejših vozil. Naša pravila glede pristojbin ne bi smela veljati samo za težka vozila, tudi um, osebna vozila, uh, kombi in avtobusi bi morali biti vključeni, kajti tudi oni prispevajo k zastojem na cestah. Ja, mislim, da bi se morali neposredno lotiti izzivov, s katerimi se soočamo na evropskem trgu vsak dan. Države članice bodo proste, da se same odločijo, eh, kdaj je treba zaračunati pristojbino za dostop do določene infrastrukture. Ko pa bo ta pristojbina uvedena, uh, bi morala temeljiti ne na času, ampak na razdalji. In uh, to je pred kratkim sprejel ravno ta parlament. Tukaj gre za tako poštenost kot, kot učinkovitost. Pristojbine na temelju razdalje uh, so tukaj zelo pomembne in to je naše sporočilo. Veliko izzivov uh, nas uh, še čaka, nekaj držav, eh, ki ima Eurovinjeto, eh, postavlja tukaj moje besede pod vprašanje in pa moje predloge. Eh, ampak recimo na področju telekoma imamo zgodbo o uspehu. Torej, tiste minimalne pristojbine so zelo nizke, imamo pa veliko dodano vrednost in isto pričakujem tudi pri cestnem prometu, torej, da bi imeli neke minimalne pristojbine, potem Eh, pa bomo v širšem kontekstu to eh, lažje uredili. Zunanje zaračunavanje je tudi eh, boljše za nagrajevanje čistih vozil. Imamo modulacijo CO2 in pa 75 odstotno znižanje za vozila, ki nimajo izpustov. To bo imelo neposreden učinek na socioekonomske stroške s katerimi se soočamo. No, tukaj sem pri tretji točki. Uh, povezana mobilnost. Digitalizacija je pomembno urodje za doseganje naših političnih ciljev. Evropa ne more nadaljevati s trenutnimi sistemi zaračunavanja cestnin, zato komisija predlaga tukaj nova pravila, ki eh, predvidevajo eno eh, pogodbo, en račun, uh, torej neko enotno točko. Mislim, da bi to eh, bilo koristno za podjetja in tudi za posamezne uporabnike. Spet lahko tukaj naredimo primerjavo s sektorjem telekomunikacij. Pa še eno pomembno področje, kjer želimo naprej razvijati digitalizacijo, to pa je eh, dost, tržni dostop eh, in pa socialna pravila. Zdaj se zmanjšuje kapaciteta držav članic za uh, izvajanje uveljavljanja pravil in zato potrebujemo uh, ustrezna orodja, da bodo preverbe bolj silno usmerjene in bolj učinkovite. Zato um, predvidevamo boljšo uporabo e-dokumentov. Nacionalne organe je treba uh, prisiliti, da bodo sprejela, sprejeli te uh, dokumente, potem digitalni tahografi so pomembni, potem digitalna kontrola operaterjev. Uh, Eh, ki morajo nameti vsa ta orodja v ustreznem času. Izmenjava informacij med državami članicami eh, in pa sodelovanje s skupnimi bazami podatkov, to se mi tudi zdi zelo pomembno in eh, na ta način bo lahko izmenjava informacij še bogatejša, torej še več informacij si bomo lahko izmenjali. V tem sektorju imamo tudi veliko majhnih podjetij, zato je treba poenostaviti nadzor. No, v zaključku pa naj povem še naslednje. Eh, pred nami je pomemben svežen, eh, ta bo zelo vplival na enotni trg. Vem, da vas eh, skrbijo te teme, veliko krat ste to že omenjali in upam, da se bomo lahko v srednjem časovnem okviru vključili v razpravo in da bomo do konca mandata Evropskega parlamenta Eh, to dosegli. Mi smo vam na voljo. Eh, želimo vam podajati vse informacije, ki jih boste potrebovali in vsi upamo, da bo stvar čimprej zaključena. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Allez, sans perdre de temps, nous commençons. Non. Euh, začeli bomo z razpravo, vsak bo dobil štiri minute, gospod Vim van de Kamp bo prvi, eh, štiri minutna izmenjava. Eh, Hvala, gospa predsednica. Nekaj specifičnih vprašanj imam in upam, da mi bo komisarka lahko odgovorila. Mi v skupini ELS eh, bomo zelo pozorno spremljali te predloge. Eh, kar nekaj vročega krompirja je tukaj, eh, torej zelo pereča vprašanja, planiranje naprimer. Komisija in Evropski parlament um, imata po mojem mnenju namen, da uh, se tega čim prej lotita, uh, gotovo do julija 2019. Kakšni pa so vaši odnosi s svetom? This was my ping, now it's your ping. Yeah, I... To je bil moj ping, zdaj pa čakam na vaš pong. Svet se je tudi takoj vključil. Uh, eh, 24 sej imajo že predvidenih za letošnje leto in uh, upam, da bodo lahko predstavili prvi predlog že novembra letos. Oziroma upam, da bo do tega predloga prišlo uh, novembra letos. Dobro, to sem si zapisal, hvala. Zdaj pa kabotaža. No, upam, da uh, bomo prišli od besed k dejanjem. Uh, zdaj bomo imeli pet dni uh, neomejene kabotaže. Ali mislite, da je to prava rešitev na tej fronti? Ja, največji problem s kabotažo je bil, da je bilo težko izvajati tri operacije v sedmih dneh. In to so informacije z terena, to so mi dali. Uh, Eh, ljudje in pa ministri iz različnih držav članic, neposredno v svetu sem to slišala in pa med našimi dialogi. Zato smo iskali rešitev, ki ne bi ne odprla, ne zaprla trga, ki pa bi dala tudi možnost, da se jo lahko izvaja. Torej, časovni okvir bo zdaj lažje nadzorovati. Operacije prej eh, so bile zelo težke za nadzorovanje. Eh, zdaj smo dosegli neko ravnotežje in to ne bo privedlo ne do zapiranja, ne do odpiranja trga. Eh, eh. Morate pa vedeti, če pogledate pet dni v eni državi, bi lahko prišlo do verige operacij kabotaž. Zato moje dodatno vprašanje, kako boste pa ukrepali v zvezi z minimalno plačo? Vi želite preveriti tri operacije, ampak kakšno je jamstvo, da se bo to res zgodilo. Od prve minute operacije kabotaže velja uh, direktiva o napotitvi. To se izvaja oziroma uh, upošteva od začetka. Da. Zakaj pa je tako dolgo trajalo oziroma zakaj bo tako dolgo trajalo do uporabe pametnih tahografov? Uh, Eh, do leta 2023 eh, sindikati mislijo, da to ni najbolj pametno. Sama sem to podedovala, eh, rada bi, da bi bila rešitev drugačna. Mi smo zato predlagali različne spodbude in moja vizija bi bila, da bi vsa komercialna vozila imela digitalne tahografe, tako bi lahko nadzorovali vse komercialne dejavnosti oziroma vsa komercialna vozila. Imamo pa zakonodajo, ki pravi, da morajo do leta 2019 imeti vsa vozila, vsa nova vozila, te digitalne tahografe. In eh, mi eh, si želimo manj eh, bremen, tako da bodo lastniki komercialnih storitev vse bolj pripravljeni sprejeti te nove tahografe, digitalne tahografe, tudi za stara vozila, ne samo za nova vozila. Dankuži. Eh, bomo pripravili predloge sprememb v zvezi s tem. Hvala. V imenu socialistov. Uh, gospa Revodalo, uh, izvolite za štiri minute. Merci beaucoup, madame la commissaire de... Hvala, gospa komisarka, da ste prišli k nam. E, mislim, da je zelo dobro, da imamo reden dialog. Rada bi eh, nadaljevala s tem, kar je povedal Van den Kamp. Eh, vprašanje nadzora. Kako boste eh, zagotovili eh, nadzor kabotaže, ne da bo prišlo do nelojalne konkurence ali pa do goljufi? Eh, eh, konkretno, kakšne korake boste narodili za to, da, s tem, da se bo zmanjšalo število dni, da ne bo prišlo do več goljufi? Well, uh, as I said, Kot sem rekla, je bilo nemogoče nadzorovati same operacije. Zato smo se lotili časovnega okvira. Um, uh, uh, torej, spremenili smo logiko nadzora. In časovni okvir, glede na to, kako dolgo si v kateri državi, Eh, tukaj imamo novo pravilo petdnevne kabotaže in ta vključuje tudi sosedne države. Ni treba, da se vse odvije v eni državi, ehm, kajti to je bil izziv za manjše države članice. No, zdaj lahko kabotažo izvajate tudi v sosednjih državah članicah. Eh, prek digitalnih tahografov bomo to zelo dobro zaznavali, po mojem mnenju. Lahko se lotim podrobnosti, ne vem koliko časa imamo ampak eh, želeli bi registrirati vse operacije tudi v nacionalne baze podatkov in imeli bomo tudi neko osrednjo upravo, kjer, bo na voljo, kjer bodo na voljo ti podatki. Če države članice ne bodo želeli sodelovati, imamo pripravljene tudi ukrepe, kako izboljšati sodelovanje z državami članicami. Še nekaj, kar je izpostavil tudi gospod eh, Van de Kamp, to so pametni tahigrafi. Eh, Evropski parlament eh, bi si želel eh, to doseči prej, pred letom 32, ali bi bili vi za to in pa zaščita cestnih delavcev oziroma voznikov, ali bi tudi to podprli. Hvala, z veseljem bom delala na izboljšavah na, na tem področju. Nekaj analiz smo že izvedli in nekaj dejavnosti smo eh, začeli izvajati. In sicer smo analizirali, eh, kakšen bi bil strošek tahografov, če bi povečali krog uporabnikov. Ta analiza bo pripravljena do konca tega leta. Upam, da bomo dobili dodatne informacije eh, v zvezi s tem, tako da bomo potem bolj odločno se lahko zauzemali za to, da bi nove tahografe uporabljalo čim več ljudi. Še eno vprašanje. E, pa vozila, ki e, tehtajo manj od 3,5 e, ton, nekaj predlogov je v zvezi s tem, ne pa ne zadevajo pa jih pravila glede počitka. Zakaj? Um, uh, to je res. Francija je bila tudi vključena pri tem, nekaj držav članic. Uh, je to skrbelo, predvsem vozila uh, nad tremi tonami in pol. Eh, nadzor nad temi vozili je nujno potreben, zato smo predlagali, da dodamo tudi uh, mesto ustanovitve podjetja. To bo tudi zdaj nadzorovano. Uh, če pa bi Eh, ukrepali tako, kot je bilo najprej predlagano, pa mislim, da ne bi bilo za majhna vozila to uh, primerno. To bi bila prevelika obremenitev. Gospod Zile je naslednji, izvolite. Hvala lepa. Ja, to me spominja na nek sodni primer. Imamo kratka vprašanja in odgovore. Da ali ne, česa ste me obtožili? Ja, to je nekoliko nenavadno. Hvala komisarka, da ste tu. Hvala za predstavitev. Med drugim ste rekli, da boste upoštevali uspehe energetske politike Energetske unije. Tu vidim določene bojazni in dvome glede tega, kar se dogaja v Energetski uniji in glede bližnje prihodnosti. Istočasno ste omenili usporedne točke in pogoje za mobilni svežen v cestnem prometu. Pomembno je, da upoštevamo glavno državo delovanja za neko podjetje, ampak če upoštevamo to tudi v prometnem sektorju, ali gremo v isti smeri tudi v letalskem sektorju, prometnem, pomorskem sektorju, pri poštnih storitvah. Veliko je držav, ki delujejo v drugih državah, recimo pri poštnih storitvah. Zmeden sem, je to dobro ali bo to omejeno le na cestni promet? Svežen je omejen le na cestni promet. Filozofsko, filozofija gledano. Filozofija, ali je taka, da bomo imeli to tudi v letalskem in pomorskem prometu? Kot sem rekla, tokrat se osredotočamo le na cestni promet, ampak kot lahko vidite, smo že storili veliko, da bi to nekako izenačili. In seveda si bomo podrobneje pogledali socialne vidike letalskega sektorja ob koncu prihodnega leta in preučili bomo, kako bi lahko in kako bi morali najti skupne imenovalce za vse vrste cesnega prevoza, da bi imeli vse na isti ravni. Hvala lepa. Potem pravila, ki ste jih pokomentirali, da se po trih tednih dela vrnemo domov. Kaj je dom? Kako to določiti tam, kjer je registrirano podjetje, kjer Eh, so zaposleni, kjer voznik eh, dela ali pa gre za državljanstvo. No, če omenjate cesni svežen, je dom tista država, kjer imamo glavne operacije. Vozniki in sami tovornjaki so lahko na cesti neomejeno. Seveda pač odvisno od tehničnih kvalifikacij nekega tovornjaka. Ni treba, da se vračajo domov lastniki podjetij lahko zamenjajo voznike na istem tovornjaku, ampak sprašujem vas, kaj je dom voznika, kjer ima državljanske pravice ali kjer je registrirano podjetje, kajti tu imamo prost pretok Evropske unije, lahko živite v drugi državi stalno svojo družino. Ja, tu sem dobila posvetovanje, kolega mi je prišepnil, da gre za kraj, kjer je voznik uradno registriran kot oseba, ne kot podjetje. Dobro, potem pa socialno vprašanje, komisarka, vem, da je ta kompromis težek, ampak recimo, če vzamemo ta znani primer um, polskega vodovodra ali romunskega voznika, ali romunski voznik lahko spi v vozilu z varnim tovorom zadaj, ne da bi se bal kriminalnih dejavnosti ker se lahko nekaj zgodi s tovorom in bo postal brezposeln v Romuniji, ker je bolj socialno varen, recimo, če spi v vozilu, v tovrnjaku ali pa da je brezposeln v Romuniji. Kaj boljše? No, ne vem, mislim, da je to bolj komentar kot vprašanje, ampak prepričana sem, da se bomo pogovarjali o tem prihodnih tednih. Torej, če ocenite vaš kompromis, vem, da je bilo to zelo težavno, vem, da je vse zelo težko. Kako zelo ste zadovoljni, kako bi to ocenili z odstotki, ta svežen, vsaj na tem enotnem trgu? Ne vem, 60 odstotkov, 70 odstotkov, kako uspešni ste, hvala. Uh, ja, to ni moj svežen to ni svežen komisije, nekako se je razvil iz celotnega ekosistema deležnikov. Mislim, da smo predlagali zelo ravnotežen predlog. Vem, da imamo pri nekaterih vprašanjih različna mnenja med državami, med različnimi skupinami deležnikov, ampak prepričana sem, da bomo na koncu zelo blizu predlogu komisije, kajti vsega, je res zelo uravnotežen. Upoštevali smo najprej Evropsko pogodbo, kjer piše, da mora biti odprti trga postopno, da je treba upoštevati socialne okvire v državah članicah, tam, kjer delujejo istočasno. Smo skušali upoštevati namen svežne. Namen ni povezan s tem, da bi to odprli, ampak gre za izvajanje pojasnil, pravil, ki se lahko izvršuje, da bi vključili nove tehnologije, da bi res lahko bili pregledni in da bi bilo vse zelo urejeno. Zdaj imamo kaos na cestah in to si moramo priznati. Upam, da bomo to lahko storili. Upam, da je to prvi korak, da bomo potem imeli dobre razprave v prihodnosti. Gre za pojasnila, gre za določanje nečesa, kar je pregledno. Potem pa bomo šli naprej, seveda na podlagi dela držav članic. Alors, je... Dobro, naj spomnim, da sploh ne gre za neko sodišče. Ne gre za zaslišanje, ne bomo vam sodili, gre za prijateljsko okolje in tu se predvsem pogovarjamo. Prihodnič bom prinesla še malce vina, da se bomo bolj sprostili. No, gremo naprej z razpravo. Naš cilj je, da napredujemo glede vsebine. Kolega Telička, štiri minute. Hvala, predsedujoča, gospa komisarka, lepo popovdne vam želim. Upam, da gre za več kot pojasnila. Kaj ti pričakujem, da bi po eni strani nadalje razvijali notranji trg, da bi reševali to, kar je nepošteno, da bi odstranili to, kar ni primerno za notranji trg. Torej mislim, da moramo res se razviti, ne le pojasniti. Toliko glede pojasnila. No, omenjali ste notranji trg, prakse, niste pa omenili nečesa, kar danes obstaja na trgu in to je tudi protekcionizem. In ta ni poveza z nepoštenimi praksami, opravičujem se, ker to omenjam. Pa če si pogledamo ravnovesje, če imamo ravnovesje ali ne, upam, da bomo imeli ravnovesje na koncu, ampak sedaj dvomim, če si pogledamo svet danes, je zanimivo videti, da imamo dve majhni manjšini, ki bi lahko blokirali odločitev in sta vmes in ta skupina države šla v drugo, ki bo blokirala sprejetje. Torej, ravnovesje ni ravno najbolje. Ampak kaj bi vas vprašal? Pričakoval bi, da mi boste rekli, da se motim. Komisarka, kateri ukrepi na notranjem trgu, po vašem mnenju, bodo spodbudili notranji trg, če lahko osvetlite nekatere vidike? Hvala. Najprej pojasnilo velja za kabotažo, ne za celotni svežen. To je glavno načelo našega dela pri kabotaži. Pri kapotaži smo želeli pojasniti izvršljiva pravila. Potem drugo, ker smo naredili velik korak naprej, ker je prišlo do spremembe, ker imamo izboljšave in sem stotstotno prepričana in to je pri digitalizaciji. Vsemi sredstvi. V ta svežen smo dodali štiri vedike digitalizacije, s katerimi bomo izboljšali pogoje, imeli bomo večjo preglednost, imeli bomo boljši okvir, zmanjšali bomo birokracijo. Preko tega bomo seveda pomagali pri izvrševanju obstečih pravil. Ne omenim eno informacijo, ki me je šokirala. 28 držav imamo in 25 držav ni izvršilo evropskega pravnega reda. Torej, tri države, ki so to izvršile, so to storile z nesorazmernim pristopom. Ja, seveda je šlo nekaj narobe. In upam, da bo ta nov predlog to pojasnil. Torej, največji prispevek prinaša digitalizaciji, dekarbonizacija, velik korak naprej smo naredili, oblikovali smo pogoje za tiste, ki onesnažujo manj, torej onesnaževalec plača načelo, načelo uporabnika je bilo tu vnešeno, torej že več kot deset let ste prosili za to, vi, da nekaj storimo in mi kot komisija tega nismo mogli storiti, ker nismo imeli digitalnih urodij, sedaj jih imamo. In sedaj bomo izvedli nekaj, kar ta hiša želi imeti že dolgo časa. Torej, onesnaževalec plača in uporabnik plača. Močno sem prepričana, da je svežen velik korak naprej v številnih vidikih, ampak glede te teme odprtja ali zaprtja trga, to ni bil namen svežnja. Namen je bil ta, da oblikujemo jasna pravila, ki se lahko izvajajo in nadzorujo, kot sem rekla, imeli bomo veliko več dela v prihodnosti. Nisem govoril o odprtju trga, govoril sem o tem, da bi spodbudili trg, da bi bolje deloval. In mislim, da je to pomembno in mislim, da ne gre nujno za dekarbonizacijo in digitalizacijo. Gospod Telička, kole, dragi kolega, rada bi povedala še nekaj. Ta pošna podjetja so posem izkrivljala trg. To bomo odstranili pojasnili bomo pravila glede kabotaže, pojasnili bomo pravila glede napotitve delavcev, te direktive. Tri dni imamo sedaj za mednarodni promet, če to ni v direktive napotitve, kajti to je logično. Če dostavite neko blago in če niste istovorili tovor, ampak ste le dostavili neko blago državo, ste izključeni iz napotitve delavcev. Če pa imate uh, tovor in raztovor v državi, potem gre za aktivnosti v neki državi in je to vključeno v napotitev delac. Torej, veliko jasnosti imamo. Prosim, da jim z odprtega duha, da sodelujete z nami, seveda lahko izboljšamo še kakšne vidike in podprli bomo vse, kar bi prineslo še večje ravnovesje na trg. Just... Če smem reči, sem verjetno zastavil napačno vprašanje. Verjetno bi lahko zastavil še eno, imel sem še dve vprašanje, skušal bom biti bolj splošen ali pa mogoče bolj osredotočen prihodnosti. Vidim veliko vprašanj, ki jih treba reševati. Hvala za te odgovore. Merci, Hvala, gospod Telička. Gospa Kilnin, štiri minute imate. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala, komisarka. Hvala, ker ste prišli v naš odbor. Imela bi en komentar in dve vprašanje. Veliko aktov imamo o prometnem področju in to se ni dobro izvajalo v državah članicah, ali pa to ni predmet nadzora, ali pa se ne izvajajo sankcije. In to izkrivlja trg težkega prometa v Evropi. Sedaj pa me zanima, kako naj bi se izognili temu kako bi lahko sodelovali bolje, da bi se lahko izognili spopadom med severom in jugom, tem vzhodom in zahodom. Kaj menite o tem, kako izvrševati večmodalni prometni sistem, kako izboljšati logistični sistem od pristanišč do železnic, kako izboljšati nove sisteme na tak način? Glede prvega vprašanja o sodelovanju ali izvrševanju, sem že rekla, da potrebujemo večjo preglednost, več informacij v nacionalnih podatkovnih bazah, recimo v IRU in podobnih podatkovnih bazah. Mi bomo izboljšali sodelovanje med državami, ne gre le za to, če to želijo storiti ali ne, ampak imamo v svežnju tudi predloge o tem, kako to izvrševati, če države tega nočejo početi. Potem izmenjava informacij. Če sem zelo ekstremna, lahko na koncu to stane tudi licenco operaterja, če operater ne deluje skladno z evropskim pravnim redom. Torej, to je nekaj. Glede intermodalnosti, tu sledimo zahtevam te hiše, da bi imeli poštene pristojbine, da bi imeli tudi eksternalije v infrastrukturah in s tem se ukvarjamo sedaj. Imeli bomo tudi načelo onesnaževalec plača, uporabnik plača, potem imamo tudi nove metode zaračunavanja stroškov. To prinaša priložnosti za države, da lahko vključijo tudi veliko drugih pristojbin, za gostoto prometa, potem tudi posebne pristojbine za nasneževanje ali pa pristojbine, ki naj bi zmanjševale prometno obremenitev ali onesnaženje v nekem območju in isto velja tudi za prometne zamaške. Če imamo neko območje, ki imamo nenehno preveč prometa, lahko uporabimo posebna finančna orodja, da bi zmanjšali to prometno obremenitev. Torej, to je ta fleksibilnost, ki obstaja. To bo tudi prineslo več eh, enakopravnega obravnavanja med različnimi modalnimi prevozi. Na kratko, kako se izogniti trenjem med severom in jugom, vzhodom in zahodom pri teh pomembnih vprašanjih? Koliko časa imamo? Skušala bom povedati zelo na kratko. Nekaj je zelo pomembno. Ta vprašanja na mizi se ne nanašajo na vzhod ali zahod, sever ali jug. Gre za prometno vprašanje prometa prihodnosti, enotnega prometnega moča, da bi podprli enotni trg. Prosim vse, naj imajo takšno perspektivo, da bi res gledali na priložnosti na enotnem trgu in da bi razumeli, kako izjemne vplive ima lahko naša zakonodaja, naše delo, naši korake glede stroško delovanja, stroško mobilnosti ljudi, potem pa moramo razumeti, kako pomembna je ta zakonodaja. Ne gre za vzhod, zahod, sever, jug. Gre za to, da ohranimo konkurenčnost na trgu in da imamo postopno odprtje in ustvarjanje enotnega evropskega trga. Vem, da je težko iskati uravnotežene rešitve in delati na uravnotežen trajnost način, ampak to je edina rešitev. Veliko majhnih korakov pripelje do velikih sprememb. Ampak to je treba storiti na ustrezen način. In naj povem še nekaj. To je tako politično, da bomo morali odpreti to razumevanje, da moramo oblikovati neko območje, da bi posem sodelovali, potem pa bodo druga področja morala razumeti, da imamo vse več razvitih območij v Evropski uniji. Torej, če bomo imeli odprt pristop pri dialogu in pri razpravah bodo majhni koraki uspešni in šli bomo naprej pri nečem, kar je dobro za vse nas, da se posem izvaja enotni trg in številni koraki bodo privede do tega. Hvala, gospod Kramer, štiri minute. V digitalni dabi je tahograf pravzaprav rešitev. Na ta način prihranimo veliko denarja, tudi nadzor je zelo relevanten. Zakaj čakamo eh, za to, da bomo veli nove leta 2019? To še nekako razumem. Zakaj pa ne moramo eh, obnoviti oziroma dopolniti starih v dveh, treh letih? To bi stalo kakih 200 evrov in potem bi takoj eh, odpravili vse zlorabe. Zakaj se niste odločili za to rešitev? Well, because... Zato, ker eh, ne vem, če se motim, me popravite, ampak marca 2016 je bilo to sprejeto in to naj bi izvedli do leta 2019. Ampak zato smo predlagali spodbude in ja, lahko vas podprem pri spremembi tega dela predloga. Hvala za odgovor. Druga točka. Nelojalna konferenca. Torej, eh, sedaj v poročilu pravite, da lahko električna avtomobila računajo za 25 odstotkov nižjimi električnimi avtomobili. Ampak kako pa je z dizelskimi avtomobili in pa z drugimi? Well, ja, evropski železniški sistem je predvsem elektrificiran, skoraj da že v celoti. In to je glavni zgled, ki bo spodbudil druge, da bodo šli v te smeri tako hitro, kot se bo dalo. Ampak zelo pogosto pravimo, da je isto, če imamo železnice ali ceste. Ampak ne, to ni isto. Lahko govorimo o koridorjih, cestnih koridorjih in o železnicah. Kaj ti železnice imajo omejen doseg, ceste gredo veliko dlje. In imamo vse ravni. Cest istočasno predstavlja tudi konkurenčnost za železnice in druge modalne prevoze. Torej, kaj želim reči tu? To? Sedaj smo zelo občutljivi glede teh neuravnoteženih pristopov, kakršnikoli so že. Michael, kot vidiš, je to povezano s tvojim delom. Sedaj res rešujemo ta vprašanje na sistematičen način in lahko ti tudi povem, da načrtujemo nove korake, da bi šli v smeri delitvene ekonomije javnega prometa. To bo še en vidik. Istočasno pa tesno sodelujemo z drugimi kolegi v komisiji, da bi zaprli to vrzel. Ne gre le za električna vozila, gre tudi za čisto energijo in za vrste energije, ki jih vozila uporablja. Torej, mislim, da sedaj res dobro sodelujemo. Ali lahko delamo hitreje? Verjetno ja. Ampak najdimo najboljše načine, kako delati, ampak da se ne uničimo. Ampak da gre razvoj naprej. Ne 100% elektro torej, eh, najbolj elektrificirane železniške proge so v Švici eh, in v najboljši državi, v tem smislu Evropske unije, smo dosegli 60 odstotkov, torej tako daleč nismo mi. Potem pa še pauštali, ki so odvisni od razdalje. Aleksandar eh, Dobrin naj bi to odobril, potem pa smo hitro slišali, hitro zatem pa smo slišali, da naj tega on ne bi odobril. Torej, kdo ima prav, vi ali on? Ja. Ne vem, nisem prepričana, kako se je Aleksandr sedaj tu znašel, ampak to, kar smo predlagali, je jasno. To so pristobine, ki temelijo na razdalji in le tako imamo lahko tudi eksternalje. Seveda, doslej nismo slišali veliko opoziciji, nekatere države vidijo bojazne, ker že imajo eurovinjete, ampak imajo te letne nalepke, ampak mislim, da imamo dobre argumente, da lahko pokažemo, da je tole prehodno obdobje. Verjetno bi lahko imeli pristobine pri razdaljah že prej pred venetem, če bi imeli tehnologijo. Nismo imeli, saj imamo digitalizacijo, se tako izboljša, da lahko naredimo nov korak. Gospod Lungril, štiri minute imate. Thank you, Hvala, predsedujoča. Ja, najprej bi rad povdaril nekaj vidikov. Glede obstoječe zakonodaje je bilo težko izvajati in slediti ne. Tu naj bi šlo za ciljno državo, tam lahko upravite tri domače prevoznike v sedmih dneh in potem morate iti ven iz države in tam je ta vrzel. Če smo imeli en stavek, ki je rekel po rabi enega obdobja kabotaže znotraj ciljne države, mora tovornjak nazaj v državo izvora. Če bi to vnesli, bi vse rešili. Potem ne bi bili več težav. Ampak kaj ste vi sedaj storili z novim predlogom? Upal sem, da boste popravili težave, ne da bi ustvarili novih tež nove težave. Ampak sedaj kaj ste storili? Vi ste težave prenesli v sektor na dolge razdalje. Tu vidimo veliko težav na švedskem, na danskem, celotni severni Evropi. Sedaj ste jim omogočili, da gredo v državo ponedeljek zjutraj, ostanejo z neomejenim časom dela pet dni. Sedaj ste to konkurenčnost obrnili in sedaj imamo tu lokalno distribucijo. Sedaj nimamo več težav pri eh, trgu na dolge razdalje, sedaj lahko delujejo pri lokalni distribuciji. In ne more biti tako, da Evropska unija to omogoči in dovoli. Verjemite mi, tudi v vaši državi, gospa Bulčeva, tudi pri vas boste to videli, da bodo tovrnjaki preplavili vašo državo, ki vozijo za polovično ceno in pobijajo, uničujejo domači trg za nacionalne operaterje. Ali boste potem tam sedeli in govorili, da moramo razmisliti o odprtem trgu? Seveda Evropska unija ne sme dovoliti drugim državam članicam, da uničijo druge države članice, ki skušajo živeti dostojanstveno. To je neverjetno, da razmišljate o tem, da boste to omogočili pet dni neomejenega števila ur delovanja. Tu gremo iz slabega na slabše, iz dežja pod kap. S tem ne bomo rešili težav, tu ustvarjamo težave. Is there a question? Ali imate kakšno vprašanje? Ja, kako rešite to težavo? First of all. Ja, najprej se povsem ne strinjam z vami, da smo poslabšali pogoje. Bom rekla, zakaj ne. Prosim, se poslance tu, če me lahko poslušajo, vem, da se številni sočate z istimi izzivi. Najprej prvo. Nihče ni mogel nadzorovati teh treh operacij. Imeli smo te pošiljke voznikov, to so lahko pokazali ali ne. Nihče jih ni mogel presiliti, da to pokaže. To lahko skrijo pod mizo in nihče potem ni vedel o tem. To ni bilo nadzora. Šla sem s policijo na te uh, kontrole, na cestah, to se drugače ne drža država in to je bilo grozno. Torej, mi smo skušali v službi storiti nekaj, kar bi lahko bilo povezano s celi, torej, da ni odprtja, ni zaprtja. Sedaj boste lahko to nadzorovali. Drugič, ne verjamem temu, kar pravi, da bomo sedaj preplavili državo. Kabotaža je že od prvega dne stvar, ki zadeva napotitev delavcev. Torej, stroški, ja, bodo seveda vplivali na to, koliko operacij bo nekdo storil. In to ne bo ustvarilo nepošteno prakso. Ne moramo sedaj cel dan govoriti o tem, o vseh podrobnostih. Prosim, da se srečate z mojim kabinetom, z mojim direktoratom. Podrobno vam bomo obrazložili veliko vidikov, ki so se tu sedaj zbrali in ki smo jih mi predvideli. Strinjam se s tem, lahko da smo se zmotili in lahko izboljšamo določene vidike v naslednjih mesecih, ampak mi smo storili vse zelo dobrimi nameni, da bi uravnotežili pristope da ne bi odpirali trga, ga ne zapirali, ampak da bi istočasno poskrbeli za to, da ko gre policija na teren, da lahko nadzoruje to situacijo, da lahko izvršuje pravila. Pri kabotaži je bila to največja težava Evropske unije. Ko se nekdo pritožil, se ni pritožil čez nič drugega, ampak samo čez izvrševanje pravil. Če imate boljše predloge, prosim, imeli boste priložnost za obravnavo, ampak mislimo, da je naš predlog uravnotežen in pomagali bomo tistim, ki pomoč potrebujejo za izvrševanje pravil. Klijeli. Prav gotovo ne bo tako, prav nasprotno. Gospod Lungril, nimamo več časa za vas. Štiri minute dobi vsak poslanec. Tako da bomo dali besedo drugim poslancem, če boste sedaj tu eh, imeli dolga govoričanja na mesto vprašanja, je to vaša težava. Jaz sem tu za odgovore in vprašanja. Nimamo veliko časa. Drugi poslanci imate sedaj minuto časa. Prosim. Gospod Dili. Hvala, gospa predsedujoča. Dve kratke vprašanje imam. Zanima me vaše mnenje glede časa počivanja. Nekatere države, kot veste, imajo zelo stroga nova pravila o tedenskih časih počivanja ali ne bi bilo logično, pa še ne vem, da bi mogoče predlagali to, da bi ukinili ta različna cenalna pravila v kontekstu novega svežne mobilnosti, ki se tudi ukvarja s tem vprašanjem. In drugo vprašanje, če bom svežen mobilnosti vplival na postopke kršitve Evropskega sodišča glede minimalnih plač nekaterih držav. To je drugo vprašanje ne moremo ukiniti nacionalnih pravil. Aha, dobro. Ker nimamo veliko časa, bomo slišali vsa vprašanja, da bi lahko dali komisarki čas za odgovor. Prosim, kolegica. Najprej bi rada povedala nekaj gospe komisarki in kolegom. Tovornjaki in avtobusi ne letijo, ampak vozijo. Vprašanje za vas. Kako je z uredbo 561, ki se ne izvaja pravilno v nekaterih državah in kaj storiti z varnimi parkirišči v Evropski uniji? Nimamo varnih parkirišč. In zato je vse toliko težje za voznike, ki morajo počivati v hotelih ali kjerkoli že. Kaj pa blago, ki se prevaža? Kaj pa varnost blaga, če nimamo varnih parkirišč? Hvala. Hvala lepa, kolegica. Gospod Vandelen. Ste vi? Ja, vi ste na vrsti, ste na seznamu. Ja, hvala lepa, predsedujoča. Vidimo, da je šla kabotaža naprej, ne moremo več nadzorovati v prihodnosti, ne bomo mogli tega početi, ne bomo imeli pooblastili za nadzor, kajti organi ne bodo imeli dovolj zmogljivosti za to lokalni in regionalni distributeri bodo pod vplivom tega, vsakdo bo lahko tam bil pet dni in bo lahko vozil po cestah, deloval v okviru lokalne distribucije, torej ne bomo več mogli imeti nadzora, kot jih imamo sedaj. Torej, sprašujem vas, zakaj ne boste ustavili kabotaže, zakaj ne prepoveste kabotaže, kajti to, kar počnete sedaj, bo vse le še poslavšalo. Prvič, drugič. Kolegica je omenjala varnost parkirišč. Imeli smo konferenco, na srečo so bili tam tudi uradni komisije. Zdi se, da je veliko denarja na voljo za sofinanciranje varnih parkirišč. Vsaka država članica mora začeti sedaj s tem sofinanciranjem. Hvala. Kolegica. Hvala lepa. Kako je s časom za mirovanje? Torej, nimamo dovolj infrastrukture. Kdo naj bi to nauziral oziroma kdo jamči, naprimer, za hitro pokvarljivo blago, kdo naj bi plačal za zavarovanje v primeru kraje. Vse to so zelo pomembna vprašanja. Dejali ste, da je cilj cestnega svežna ta, da bi odpravili upravno obremenitev. To sploh ni res. Majhna in srednja velika podjetja ki imajo zgolj peščico voznikov, morajo potem prevajati dokumente v uradne jezike in ne, predlagati morajo dokumente, delovne pogodbe in tako naprej. In to bo upravno obremenitev povečalo, ne pa zmanjšalo. Kaj bo komisija storila za to, da bi se borila proti slamnatim podjetjem oziroma da bi jih odpravila? To je zame zelo pomembno vprašanje. Uh, In potem imamo še v državah članicah eh, različne sisteme plačil. Kako jih lahko primerjate med seboj? Če, jih, eh, če pa eh, ta plačila razdelimo z številom ur, potem dobimo plačano uro. Prosim, da se držite časa, gospode Monte. Eh, Trikratko vprašanje. Torej, kako bi lahko res dosegli harmonizacijo, če imamo ta problem z nadzorom? Torej, uh, organi pogosto sploh ne poznajo jezika voznikov, um, tovornjakov. Potem evrovinite. To, eh, torej, če bi plačali um, fiksni znesek na leto, to bi lahko predstavljalo spodbudo, če pa imamo določena uh, eh, usporedna merila. Če imamo naprimer stranske eh, ceste, ki tečajo vzdolž eh, avtocest, potem lahko gredo na te ceste. In potem še eh, kabotaža, kako, promet, kako se še z menjim prometom, kako še z menjimi regijami. To bi lahko pravzaprav relativno enostavno rešili. Hvala lepa, najprej nekaj pozitivnega. Vesela sem, da smo ta svežen končno dobili. Danes bi se rada omenila na direktivo o eurovinetah. Komisija pravi, da bi razširitev veljavnosti teh eurovinet eh, bila upravičena, kaj ti. Um, To zadeva probleme v Evropski uniji. Na ta način bi se um, izognili um, diskriminaciji. Ali lahko natančno obrazložite, zakaj menite, da potrebujemo evropsko ureditev? Če gre naprimer za um, določitev cene za neko zasebno pot od enega do drugega nizozemskega mesta. Potem pa kako je z uh, davki uh, na uh, tovornjake. Tega niste niti omenjali, hkrati pa želite uh, razširiti veljavnost eurovanet na osebna vozila. Uh, S tem naj bi eh, financirali tudi TNT, torej so eurovinjeto in zato me zanima, zakaj se komisija vnaprej um, odpove uh, obveznemu označevanju. Potem so tu še potniki, ki so odvisni od eh, avtomobilov, zato da pravočasno pridajo na delovno mesto v druge regije ali pa v drugi državi in pogosto pristanajo v uh, prometnih zamaških. In zakaj bi morali za to še plačati? Potem pa še to, koliko um, uh, prometnih združenj uh, se je in pa okoljskih združenj se je udeležilo pogajanj v zvezi za direktivo o eurovinjetah. Hvala, gospa Šmit. Tudi jaz zelo na kratko, nisem se dala na seznam, ampak zanima me, zakaj eurovinjete veljajo za tvornjake, ko pa imamo nujna podnebna vprašanja in morali bi reči, imamo tovornjake, kombije in vozila, tako da imamo vse v istem košu, da gremo res lahko naprej tudi pri ekoloških davčnih vprašanj. To ni prostovoljno, kajti podnebne razmere to tirajo in da bi prosili države za roke in bi rekli, sedaj morate to izvajati. Sedaj pa, gospa, Graswater Herz. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi sama bi imela vprašanje v zvezi s um, pristojbinami za poti, ampak dovolite, da spregovorim še o položaju v Nemčiji. Komisa, komisija je sedaj postopek v Nemčiji ustavila, ali ne mi lahko navedete za to politične in pa pravne razloge? Ali um, obstaja tudi ocena komisije, ki je dostopna javnosti? javnosti? Potem pa sedaj še zaročavanje na podlagi razdalje. Komisija želi zagotoviti, da ne bodo dodatni stroški za tiste, ki gredo eh, na delovno mesto v drugo državo. Kakšni imate predloge v zvezi s tem? Ali ne bi bilo v prihodnje bolj smiselno, če bi imeli enotne um, evropske od, uh, pristojbine? Hvala, gospod Barb. Hvala lepa, gospa komisarka, hvala lepa za vaše eh, pripombe. Dovolite, da spregovorim o dveh zadevah. Eh, torej, skrajšani eh, časi počitka so poskrbeli za veliko razburjanje. V Luksemburgu so sindikati dejali, da se v zvezi s tem z njimi niso posvetovali. Vi pa ste dejali, da ste uh, vključili vse socialne partnerje. Torej zanima me, ali ste se z njimi posvetovali ali ne. In druga točka, ki me zanima, nadzor. Nadzor je izredno pomemben. države članice ne izpolnjujejo števila kontrol, eh, se, katerimi, za katere so se zavezale. Ali boste v prihodnje ehm, države članice zavezali k eh, njihovim eh, obvezam in ali boste to natančneje nadzirali? Hvala lepa. Torej, neodvisno od tega, ali imamo predpise ali ne, bistvo je, da lahko te predpise sploh eh, nadziramo. In tisti, ki eh, kršijo predpise, tisti morajo biti kaznovani, sicer ti predpise sploh nima nobenega učinka. In če predpisov ne moramo nadzirati, no, potem je to del problema. Ampak tu je še en naslednji vidik. Nekatere države članice morda niti niso poskušale nadzirati. Dajali ste, da 25 držav eh, članic predpisov sploh ni uresničevalo. Torej, gospa komisarka, ali, so, ali mislite, da bodo sedaj države članice storile vse, kar je potrebno? Hvala, gospa Jalesander. Hvala, gospa predsednica. Čestitam vam, gospa komisarka, za tako ravnotežen svežen Eh, vidimo, da so vključene dobre in slabe stvari, ampak eh, mislim, da eh, je svežen uravnotežen in da lahko najdemo pravo pot naprej. No, eurovinjeta, glede na to, da bo šlo za razdalje ali razmišljate o kakšnem nadomestilu za periferna območja oziroma potem za dodatne stroške, kako bi to rešili. Ali mislite, da bi to lahko bila pot naprej za to, da bi eh, v drugih mobilnih sektorjih tudi izvajali podobne ukrepe. Eh, bomo videli, kako bo eh, z zadovoljstvom v tem sektorju. Potem pa še delavci v cestnem prometu. Sama mislim, da bi dobro bilo imeti nek črni seznam tistih podjetij, ki kršijo pravila. Potem pa še nastanitev za eh, voznike. Lahko bi razmislili o kakšnem projektu FCCF eh, po letu 2020 eh, v zvezi s, s temi parkirnimi mesti in pa prenočišči. Hvala. Hvala in še gospod, tukaj je zadnji. Hvala lepa. Torej, sedaj ste predstavili svižen, ki eh, vsebuje osem zakonodajnih delov. Tu, eh, poleg cest imamo tu še pomorski promet, eh, letalski promet. Ali bi to lahko kombinirali? In drugo vprašanje. Torej, Zadnji podatki o kapotaži iz mojega volivnega okrožja so katastrofalni. Torej, prišlo je do popolnega odprtja kapotaže, ljudje so posem razburjeni, ali jih lahko pomerim? Alors, hvala, gospod Koš. Gospa komisarka, sedaj pa vi. Veliko vprašanje, vzeli se boste nekaj časa. Imamo počitek, kabotažo, eurovidnjete, vsa ta vprašanja. Prosim, komisarka. My dear colleagues, Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci, eh, vsa vaša vprašanja so zelo eh, dragocena in zelo pomembna in eh, zahtevajo odgovore, ampak ne vem, če bom lahko odgovorila na vsa vaša vprašanja. Toda prosim, lahko se še obrnete name. Storila bom vse, kar je v mojih močeh, da bom obrazložila vse vidike tega svežnja. Toda sedaj bom odgovorila na nekatera bolj splošna vprašanja, ki jih je že omenila gospa predsedojoča. Številna vprašanja so se nanašala na eh, čas za počitek in pa na primirna parkirišča za voznike. Moram reči, da uh, smo vse čas pozivali države članice, da naj zagotovijo varna parkirišča za voznike. In to počnemo še zdaj. Tudi v naših finančnih mehanizmih, v mehanizmih za zagotavljanje uh, varnih uh, parkirišč eh, je tako, da je to uh, zagotavljanje merilo za sofinanciranje. In, uh, To je primerno naprimer za mešane projekte in pa za projekte EFSI. Torej, prosim, izvajajte pritisk na svoje države, da bodo to tudi uporabljali, tako da bodo države res zagotovile primerna parkirišča in tudi mi se bomo pri tem angažirali. Zelo bi bila eh, hvaležna, če bi mi potem poročali o tem in bi mi povedali, eh, kje eh, so neprimerne razmere in mi se bomo potem še dodatno ukvarjali s tem, zato da bi zagotovili varna eh, parkirišča in pa a, eh, druge eh, namestitve, ki so pomembne, kajte je prav navedeno, ne moremo izvajati brez tega, to je nesporno. Potem ste omenjali digitalizacijo in pa pristojbene za ceste oziroma cestnine. Naj pojasnimo sledeče. Države članice ta hip lahko uh, same odločijo, ali bodo zaračunavale ali ne. To ni obvezno. Uh, Tako da, če se odločijo za zaračunavanje po uh, 2027, torej po 2027, bo to moralo temeljiti na razdalji in to bo moralo vključevati tudi eksternalije. To pomeni, da imamo deset let časa, vsi imajo deset let časa, da se prilagodijo in to vnaša predvidljivost za ulaganja, za projekte. Vlagatelji sedaj vedo, v kaj se vse spuščajo. Torej, vsi, eh, ki izvajajo spremembe, morajo imeti pred očmi primerno digitalizacijo in pa predvideti morajo primerno infrastrukturo za spremembe, ki jih bodo uvedli. Zakaj mora to temeljiti na razdalji? Eurovinjete danes ne vključujajo eksternali in zato smo predložili sedaj sistem, ki omogoča vključitev eksternali. To je namreč edini način. Potem, kar se tiče uravnoteženega pristopa, naslednje leto, leto 2018, je leto multimodalnosti. Še naprej se bomo ukvarjali z vsemi vprašanji, kako bi lahko uravnotežili zadeve in kako bi lahko zagotovili, da bodo multimodalne storitve, rešitve, interoperabilnost lahko zagotovljene v Evropski uniji. Sedaj iščemo manjkajoče člene in pa probleme. Idealno bi bilo, da bi pred letom 2030 eh, dobili um, brezšivno digitalno plast v Evropski uniji, vendar marsikaj je treba še zagotoviti. In za cesto je to prvi poskus za to, da bi vključili digitalizacijo. Države članice so si med seboj zelo različne in pristojbine ne bodo enake v vseh državah članicah, uporabljale pa bodo enake mehanizme in pa enake standarde. In zakaj je pomembno, da najdemo evropsko rešitev, ker je sedaj imamo zelo razdrobljeno stanje in to ni ugodno za čezmejne storitve. In pri eh, evropskem enotnem trgu gre za to, da bi imeli boljšo infrastrukturo za čezmejne storitve. Zato sedaj uvajamo okvir, znotraj katerega eh, bomo zagotovili to, da bomo prvikrat imeli to, da bodo ponudniki razpisali svoje storitve in da bomo za zadeve poskrbeli na evropski ravni. Torej, več storitev preko enega operaterja. To je korak naprej. Vem, da bo to velik izziv za številne, kajti to bo pretreslo nekaj, eh, kar se nam je zdelo zelo udobno, čeprav to ni bila dobra rešitev. Ampak to smo videli. Torej vem, da bo to velik izziv. Tudi prosim, pomagajte nam oblikovati nekaj, kar potrebujemo do leta 2030. Naša podjetja že vlagajo v povezane rešitve, v avtonomne rešitve in to je pomemben korak za to, da bi omogočili takšen razvoj, kar se tiče upravne obremenitve tudi za majhne prevoznike. Lahko vam damo na voljo vso analizo. 60 odstotkov upravne obremenitve bo odpadlo. To je visoka številka in kako preko vse um, eh, info, izmenjave informacije, preko baz podatkov, kajti uh, cestne postaje ne, bo več pomeni, ne bodo več take, da bi morali vozniki imeti pri sebi kavčke papirjev. E, torej, administracije bodo izmenjevale podatke preko podatkovnih baz. Imeli bomo sistem IRRU. E Policija bo pregledala bazo podatkov in bo ugotovila, ali e, je prišlo do sovpadanja. Torej, zadeva bo zelo poenostavljena. Upam, da uh, vam uh, bomo ob naslednjih prilikah lahko to še bolje obrazložili. Države se bodo odločale same, um, na katerih cestah bodo zaračunavale cestnino. Komisija tega ne bo predpisala, ampak ko se bodo odločile za to, bodo uporabljale enake metode. Ne bomo več imeli 50 različnih vinjet, ki jih potem s težavo praskamo s šip. Vse to bo potekalo elektronsko in infrastruktura za tovornjake, ki bo postala obvezna mm, do leta 2023, torej tukaj govorimo o digitalnem cestninskem sistemu. Torej zato imamo že vzpostavljeno vso infrastrukturo, torej vemo, kaj nas čaka. Eh, Zadeva ni neznanka in na teh številk se nismo izmislili. Eh, torej govorili smo z vsemi ponudniki cestninskih sistemov in dajali so, eh, povprašali smo jih po naslednjih investicijskih eh, ciklih. In do te številke smo prišli tako, da smo si pogledali cikle obstoječih infrastruktur, infrastruktur, tako da ne bomo postavili pod vprašaj denarja, ki se uporablja eh, že sedaj. Hvala, gospod komisarki, da ste ostali z nami malo dlje, kot je bilo predvideno. Eh, čestitamo vam eh, in eh, prišli ste zelo hitro, naša vrata pa so odprta še naprej, razprava bo potekala še naprej nekaj mesecev gotovo in zato res potrebujemo tesen odnos med parlamentom in komisijo. Izzivi so res zelo veliki. Najlepša hvala, da ste prišli k nam, da ste sprejeli naše povabilo. Hvala. Hvala. Alors, madame la commissaire va rester avec nous. Gospa komisarka bo še malo ostala z nami. Prosila pa bom za kratek premor eh, oziroma prekinitev web streaminga, kajti naslednja točka poteka za zaprtimi vrati. Prosim, tudi če eh, javnost zapusti dvorano, Naslednjo točko bomo obravnavali za zaprtimi vrati. Tukaj lahko ostanejo samo poslanci. Poslanci lahko ostanejo za naslednjo točko, druge pa prosim, če zapustite dvorano. Poslanci in asistenti lahko ostanejo.